Très bien, je vous propose de, de prendre place. Nous allons... Euh, Pozdravljeni, bomo začeli. Tolmači vas z obžalovanjem obveščamo, da smo zaradi delovnega spora z administracijo EP glede enostransko usiljenih novih delovnih pogojev napovedali stavko. Novi pogoji ogrožajo kakovost storitev za evropske poslance in državljane.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 in eh, pravi tudi, da eh, bodo spoštovali čas, ki je namenjen temu sestanku. Opravičujem se, pravi predsednik, za 12-minutno eh, zamudo, s katero smo začeli sestanek. Končali pa ga bomo točno ob 17.30. Potem. E, moram povedati tudi, da je ta sestanek oziroma dokumenti zanj so na voljo pri e-meetingu. Eh, sestanek pa se tudi prenaša prek spleta. Z nami sta tudi dve snemalni ekipi, ki boste spremljali naše delo. Prva je iz eh, nemške televizije ARD, druga pa iz France Television, torej francoske televizije. Hvala vsem, da ste prisotni danes. Ta sestanek je zelo pomemben, ker opravljamo delo, ki nam je bilo zaupano v okviru našega mandata. In sicer bomo danes govorili o postopku avtorizacije. Gre za avtorizacijo pesticidov v EU. Obravnavali bomo tudi mnenje EFSE o osnutkih evalvacijskih poročil in pa klasifikacijo aktivnih snovi strani EKE. Zahvaljujem se organizaciji EFSA za eh, njihovo prisotnost. Z nami sta direktor gospod Url in pa gospod eh, Tarasona. Zahvaljujem se tudi EKI, ki je odgovorna za klasifikacijo gospod Hansen, generalni direktor eh, EHE, je tukaj eh, z nami, pa je tudi gospod eh, Jack de Bruin in Ari Karjalainen. Oba prihajata iz EKE, ki je odgovorna za klasifikacijo in pa odnose z drugimi agencijami. Potem imamo tudi predstavnika skupine za uh, znanstvene nasvete gospoda Nursa. Pa tudi Kristofer Portier je z nami, uh, res se mu lepo zahvaljujem za njegovo prisotnost, ker bo dopolnil uh, naše delo. Uh, pri analizah prihaja do različnih mnen, tukaj ne gre za uh, nasprotovanje, ampak za to, da si izmenjamo mnenja in da skupaj skušamo izboljšati postopke, ki obstajajo danes na področju avtorizacije. Naj vas spomnim še na pravila današnjega sestanka, o katerih smo se dogovorili skupaj. To zdaj postaja že tradicija eh, tukaj v parlamentu. Rad bi vseeno ta pravila ponovil. Najprej bodo dobili besedo strokovnjaki, potem koordinatorji, ki bodo postavljali vprašanja vsak od eh, strokovnjakov bo dobil besedo za 10 minut, da predstavi svoj prispevek. Torej, EFSA bo dobila 10 minut, EKA 10 minut, eh, Organizacija za znanstvene nasvete 10 minut in pa gospod Portje 10 minut. Potem pa bomo imeli eh, po principu ping-pong še Eh, krog vprašanj in odgovorov. V prvem krogu bodo eh, spregovorili koordinatorji. Eh, in sicer bo vsak dobil eno minuto za vprašanje, strokovnjaki pa dve minuti za odgovor. In če poslanci menijo, da odgovor ni zadosten, lahko postavijo tudi dopolnilno vprašanje, ki je vprašanje, ki lahko traja največ pol minute, odgovor pa eh, največ eno minuto. Želel sem vas spomniti na ta pravila, zato da bodo vsi v enakem položaju, ko gre za eh, možnost govora. Najprej pa bomo sprejeli vprašanja poročevalcev in poročevalcev v senci, potem eh, koordinatorjev političnih skupin. In ista pravila veljajo za vse, torej ena minuta za vprašanje, dve minuti za odgovor. Na koncu pa bomo imeli še postopek, pritegnite pozornost eh, predsedujočega. Eh, in tudi ostali kolegi bodo imeli v tem krogu možnost spregovoriti in postaviti vprašanje. To so torej pravila našega popovdanskega sestanka. sam bom vodil razpravo in prosim, če mi pomagate, da bom pri tem natančen. Zahvaljujem pa se vsem, da ste odgovorili tudi na pisna vprašanja, ki smo vam jih poslali. Malo zamude je bilo pri tem, se upravičujem, ampak vprašanja in odgovore zdaj imamo. In na ta način eh, omogočamo tudi to, da na demokratičen način pridobimo eh, mnenje. No, zdaj sem vas spomnil na vse formalnosti, zdaj pa bi rad eh, besedo kar dal EFSI za njihov prispevek, ki bo trajal vse. 10 minut. Gospod Urli, izvolite. Thank you very much, Mr. Chairman, dear. Hvala, gospod predsednik, spoštovani člani in članice parlamenta. Hvala, da ste nas povabili danes v svoj odbor. Z vami smo že tretjič in eh, kar najbolj se trudimo, da bi podpirali vaše delo smo vas pa sprejeli tudi v parmi na dvodnevnem obisku in mi smo že tudi tretjič tukaj eh, med vami. Prosim za naslednjo prosojnico. No, v naših eh, nedavnih obiskih tukaj in pa ob vašem obisku v parmi smo veliko govorili o postopkovnih vprašanjih. O tem, kako mi ocenjujemo pesticide in aktivne snovi pri EFSI. Govorili smo o metodologiji, o dokazih, o strokovnem znanju, ki ga uporabljamo, potem o uporabi eh, študij strani industrije in kakšno težo imajo dokazi. Govorili pa smo tudi o vlogi strokovnjakov. Eh, strokovnjake uporabljamo pri našem eh, postopku peer review, torej strokovni pregled, sodelujemo pa tudi z pristojnimi organi v državah članicah. In eh, tretja stvar, ki smo vam jo želeli prikazati, pa je neodvisnost podatkov, metodologij in ljudi, torej to vodi v transparentnost naših postopkov. Osredotočili pa smo se večkrat tudi na določene eh, namige oziroma trditve, eh, ki krožijo in eh, s tem smo želeli eh, bolje razložiti naše delo te domneve, ki so krožile, niso temeljile na dokazih. Danes ne bom toliko govoril o tem, eh, čeprav lahko potem v okviru vprašanj in odgovorov eh, podamo kakšne informacije v zvezi s tem. Ampak eh, bi pa danes rad naredil neko primerjavo, primerjavo metodologij in klasifikacij, ki smo naredili skupaj z Mednarodno agencijo za raziskave raka, z IRC. In tukaj bi rad pokazal, da je klasifikacija kompleksen znanstveni pojav. Primerjali smo 54 pesticidov, ki eh, so bili ocenjeni po obeh sistemih, po evropskem sistemu in po sistemu IRK. Več let je to trajalo med temi 54 pesticidi smo v 29 primerih prišli do enake ocene oziroma enake kvalifikacije. V 25 primerih pa je bil predlog za kvalifikacijo drugačen, torej eh, po sistemu EU in IRC. In če pogledamo teh 25 primerov, vidimo, da pri 14 primerih da je bila evropska klasifikacija bolj stroga in konzervativna, kot pa klasifikacija predlagana strani Jarka. V enajstih primerjih eh, pa je bilo ravno obratno in eden od teh enajstih primerov je tudi primer glifozata. Mislim, da ta prosojnica eh, podaja nekaj pomembnih sporočil. Na splošno je evropski sistem bolj konzervativen in bolj občutljiv, ko gre za klasifikacijo. Na tej prosojnici vidite tudi, da sistem dobro deluje. Torej, ne gre za to, da bi bili naklonjeni eni ali drugi strani, da bi bili pristranski. Ehm, ta prosojnica pa kaže tudi to, da določene domneve, eh, da evropski sistem ni zdrav, da je zdrav. Eh, torej, da te trditve ne veljajo. Eh, poleg tega je zanimivo videti, da te razlike niso nikogar zanimale, dokler ni prišlo do primera glifozat. Šele potem so se začeli spraševati, kako to, da obstajajo razlike med obema sistemoma. In če bi bil samo v vašem položaju, v položaju eh, politikov in zakonodajalcev, naj rečem, da te razlike ustvarjajo negotovost. Mislim, da bi morali eh, predvsem pokazati, zakaj je temu tako in ustvariti večjo gotovost. Mislim, da bo današnje srečanje tudi lahko prispevalo k temu. Eh, še posebej zato, ker so z nami tudi kolegi iz EKE, e, torej iz Evropske agencije za kemikalije in oni so strokovnjaki na področju kemikalij. No, še nekaj. Zdaj se je razprava bolj osredotoča na to, kako bi sistem lahko izboljšali. Veliko časa smo posvetili temu, kako je sistem deloval do zdaj. Moramo pa razmisliti tudi, kako ga izboljšati. In imamo en predlog, eh, o katerem trenutno razpravljamo in eh, gre za amandma eh, zakonodaje na področju prehrane. Ehm, tega zelo pozdravljamo in smo hvaležni komisiji, ki je sledila pobudi evropskih državljanov. Evropska komisija je bila tukaj zelo odzivna, zelo hitra in je podala zakonodajni predlog za eh, nove ukrepe glede preglednosti. Eh, tudi to, da se eh, model upravljanja EFSE modernizira in uskladi z drugimi agencijami. Tako bomo imeli boljši in bolj koherenten pristop do upravljanja tveganja. Tudi večja skladnost bo obstala med agencijami in državami članicami. Poleg tega eh, ta predlog komisije spremlja tudi dodaten proračun in z našega vidika, seveda mi smo tukaj pristranski, eh, sam kot izvršni direktor EFSE, lahko rečem, da bi bilo zelo koristno imeti eh, te dodatne ukrepe glede transparentnosti in pa ukrepe, da se izboljša ehm, zanesljivost študij in podatkov. Ampak potrebujemo seveda vsega, tudi proračun, da bomo lahko um, to novo zakonodajo izvajali. Naj povem še, kaj smo mi naredili eh, na lastno pobudo, ne, da bi pri tem upoštevali zakonodajne spremembe. Eh, nadalje smo okrepili našo politiko glede konfliktov interesov. Tukaj smo tudi v stalnem dialogu z Evropskim parlamentom. Ves čas eh, krep, krepimo pravila na tem področju, glede konflikta interesov. Eh, zdaj, tudi ko gre za strokovnjake, ki jih imenujejo države članice, smo v tesnem sodelovanju in to že več let eh, z našimi strokovnjaki eh, iz Eke v Helsinkih. Zdaj pa se pripravlja tudi predlog, da bi uskladili procese med klasifikacijo Eke in pa oceno tvegan EFSE. Mislim, da je to zelo pomemben korak naprej tako da ne bo prihajalo več do te časovne vrzeli. EFSA eh, pripravlja eh, študijo oziroma oceno tveganja, potem pa EKA pripravi šele čez nekaj let eh, klasifikacijo za te snovi. Sodelujemo tudi z mrežo oziroma usmerjevalno mrežo za pesticide v državah članicah. Skušamo pa tudi prispevati uh, k izvajanju refita in sicer s tehničnim poročilom. Tukaj se navizujemo predvsem na zakonodajo o pesticidih. Mi veliko zakonodaje, veliko, uh, oprostite, veliko denarja in eh, prizadevanj vložimo v to, da bi sistem izboljšali. In ko pride do znanstvenih pobud, to smo uh, povedali tudi vam, odboru Pest v Parmi, uh, vemo, da potrebujemo napredek v znanosti in to na več ravneh. Naprimer, eh, kumulativna ocena tveganja in pa izpostavljenost. Tu bi morali eh, še bolj natančno spremljati. Eh, EFSA je tukaj naredila korake naprej, velik napredek je bil dosežen. Moramo pa s tem delom nadaljevati, ampak smo omejeni pri virih potem eh, sodelavci pripravljamo tudi oceno eh, tveganja glede eh, okolja, narave. In tukaj se postavlja tudi vprašanje, kako naj posodabljamo svojo metodologijo. Ne želimo samo slediti napredku znanosti, želimo ga tudi pospeševati in prispevati k njemu spet se vračam na vprašanje sredstev in zelo sem hvaležen eh, predsedniku tega odbora, ki je po obisku v Parmi zelo glasno povedal, da EFSA potrebuje več sredstev za to, da bo lahko eh, nadaljevala s svojim delom na področju pesticidov. Rada, rad bi tudi povedal vam, kot so zakonodajalcem, da imate bistven vpliv na to, kako bo EFSA delovala v prihodnje. Gre tudi za preglednost, dostopnost podatkov, ampak predvsem gre za pravo znanost in to znanost moramo spodbujati še naprej, pa nam zdaj to zaradi pomankanja sredstev ne uspeva tako, kot bi želeli. Hvala. Hvala, gospod Url. Besedo bo zdaj za deset minut dobila Eka. Hvala. Gospod Hansen bo spregovoril, če se ne motim. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable members of parliament, uh, everybody here in the room. Najlepša hvala, gospod predsednik, člani in članice odbora. Uh, hvala vsem, ki ste tukaj. Veseli me, da sem z vami. Prvič uh, sem tukaj kot direktor Evropske agencije za kemikalije. Zelo ponosen sem, da lahko uh, Eh, kot vodja agencije in pa državni uradnik oziroma evropski uradnik prispevam k demokraciji. Veseli me, da lahko eh, razjasnim določene stvari v primeru glifozata. Tudi sam želim povedati, da se mi zdi dejstvo, da se tukaj sestajamo in razpravljamo o delu agencij, zelo pomembno in da uh, to dejstvo kaže na to, da uh, je naše delo uspešno in da sistem deluje. Mm, dobro je, da smo se usedli skupaj in da razpravljamo o tem, eh, kaj se lahko naučimo za prihodne in kje lahko stvari še izboljšamo, če bo to potrebno. Tako da se res zelo veselim naše razprave. No, to, kar bi rad povedal, je naslednje. Najprej naj predstavim agencijo EKA, potem bom predstavil tudi naše dejavnosti in na koncu si bomo gledali še primer glifosata. EKA je agencija za kemikalije, vzpostavljena je bila v Helsinkih pred približno desetimi leti. Mi izvajamo tehnične, znanstvene in administrativne naloge, ki so nam zaupane. Uh, v okviru treh oziroma štirih uredb, uredbe REACH, uredbe CLP in pa še dveh uredb. Dobivamo pa eh, tudi nove naloge v okviru eh, okvira za odpadke. Komisija pa Eh, pripravila tudi uredbo o, o organskih onesnaževalih in tudi tukaj bomo mi imeli svojo vlogo. Obravnavamo številne kemikalije, mm, različna eh, področja. Mm, glifosat je seveda eno od teh eh, področji, eno od kemikalij. Smo pa delali tudi na področju drugih kemikalij, na področju mikroplastike in pa še Eh, na številnih drugih eh, splošnih oziroma znanstvenih področjih. No, pri glifozatu smo eh, podali mnenje v okviru našega odbora za oceno tveganja. In sicer je to potekalo v okviru uredbe CLP, torej uredbe o klasifikaciji, označevanju in pakiranju snovin zmesi. In ugotovljeno je bilo, da je glifosat strupen za okolje in da povzroča tudi škodo za oči, ne pa vseh ostalih eh, problemov, ki so bili v zvezi z njim navedeni. Naj malo razložim eh, samo okvir klasifikacije, potem pa bom razložil, kakšno je bilo naše delo pri glifosatu. Vse skupaj bi rad umestil tudi v širši okvir. Uh, torej eh, okvir, ki eh, poteka, eh, v okviru katerega delo poteka že zadnjih 30 ali 40 let. Mi izvajamo uredbo o klasifikaciji in označevanju z tehnične, znanstvene in administrativne plati. Tukaj proučujemo nevarnosti pri kemikalijah in skušamo oblikovati pravila, kako določiti oziroma opredeliti eh, te nevarnosti. Uredba je naša pravna podlaga in eh, tukaj je upoštevan eh, tudi globalno harmoniziran sistem Združenih narodov. Upoštevajo se tudi te oznake, ki so harmonizirane po celem svetu. Te vidite na prosojnici. mi izvajamo tudi kriterije tega globalno harmoniziranega sistema prek uredbe znotraj naše agencije. Imamo štiristopenski postopek, eh, torej najprej izvajamo teste, vključena je tudi industrija, ki eh, plača te preizkuse, vključene so tudi države članice, ki ocenjujejo rezultate. In vključen je tudi znanstveni odbor, ki pregleda to, kar so naredile države članice. Imamo testne hiše, ki izvajo testne metode. In uh, te metode so bile dogovorjene na mednarodni ravni. Uh, torej, eh, te metode so dogovorjene zato, da so um, testi harmonizirani, da uh, torej, metoda, ki je izvedena nekje, uh, Eh, da je priznana tudi drugot. Imamo tudi sistem revizije, ki je tudi mednarodno dogovorjen. Gre pa za revizijo testnih eh, hiš in to se imenuje dobra laboratorijska praksa. Eh, torej, tukaj imamo različne laboratorije po državah članicah pod okriljem organizacije OECD. Naša naloga je, da ocenimo rezultate testov, eh, ki jih je naročila in za nje plačala industrija. Eh, moramo pa zagotoviti dostop do eh, študijskega poročila in poznati moramo te teste, ki so jih izvedle testne hiše. To se potem zbere v poročilu, kjer se podatki primerjajo in v naši vsega po organizaciji imamo tudi odbor za oceno tveganja, ki potem prouči eh, vsa ta eh, poročila, ki so jih pripravile države članice. Razprava eh, potem vodi do dogovora, dogovora s soglasjem. Mi komisiji predstavimo to mnenje in potem gre to v postopek komitologije ta naš eh, sistem eh, je splošno sprejet sistem v znanosti, torej nek znanstvenik eh, nekaj pripravi, pripravi poročilo, potem to pregledajo tudi drugi znanstveniki in to se potem objavi v neki znanstveni reviji, ki je tudi strokovno pregledana. V primeru glifosata smo imeli kar nekaj študij, ki so jih pripravili laboratoriji, ki delajo po dobri laboratorijski praksi. Upoštevati je bilo treba kriterije iz uredbe o označevanju klasifikacij. Eh, in sicer tukaj izhajamo iz dokazov, pogledamo podatke in ugotovimo, ali obstajajo zadostni dokazi za to, da se kriteriji izpolnejo, ali pa teh dokazov ni in kriteriji niso izpolnjeni. Torej imamo nek prak, Eh, prek katerega uh, morajo obstajati določeni dokazi, da uh, obstaja razlog za klasifikacijo. V primeru glifozata je bilo veliko podatkov, veliko študij in nekaj podatkov je dalo uh, pozitivne rezultate, uh, bili pa so tudi podatki, ki so kazali na negativne rezultate glede toksičnosti. In uh, potem smo ubrali pristop uh, um, dokazov po podatkih in ugotovili smo, ali so pozitivni podatki uh, konsistentni. V primeru glifozata, ko smo pogledali vse te podatke in ko smo pogledali skladnost med njimi in pa uh, doslednost, tukaj je naš eh, odbor za oceno tveganja potem v sodelovanju s strokovnjaki presodil, da Eh, v celoti gledano ti podatki niso bili zadostni, da bi bili izpolnjeni eh, kriteriji za klasifikacijo. In eh, zato smo potem podali Evropski komisiji mnenje, kakršno smo ji podali. Ta primer glifozata je eden od mnogih. 4000 snovi v Evropi je bilo klasificiranih na ta način v zadnjih 40 letih. Mi v Eki smo pripravili eh, v zadnjih desetih letih 300 eh, klasifikacij. Od teh 300 primerov jih je 30 odstotkov vsebovalo snovi, ki so bile opredeljene kot karcinogene. Torej, možno je zbrati dovolj dokazov za to, da se eh, ena snov opredeli kot karcinogena. Najlepša hvala, gospod predsednik, s tem bom tudi zaključil. Merci, merci vous, hvala, gospod Hansen. Zdaj pa nam bo spregovoril eh, gospod Paul Nurse v imenu sama. Thank you, Mr. Chair. Najlepša hvala, predsedujoči. Hvala poslancem in kolegom. Hvala, da imamo danes to priložnost, da lahko tukaj spregovorimo. Sam sem eh, del skupine eh, višjih znanstvenih eh, svetovalcev, z nami pa je tudi profesor Hojer, ki je eh, iz Ženeve. Naša skupina, se, skupino sestavljajo znanstveniki, ki jih komisija ne zaposljuje, nudimo pa neodvisne nasvete. Tukaj nas eh, podpira tudi. Eh, mreža Sofija, to so neodvisni znanstveni svetovci po vsej Evropi. In komisija nas je prosila, naj obravnavamo vprašanje tega, kako trenutno, trenutni sistem za odobritve fitofarmacevskih sredstev oblikovati bolj učinkovito, bolj transparentno in nasplošno boljše. Posvetovali smo se z različnimi strokovnjaki, in eh, ča, prebrali mnogo člankov. Pripravili smo dokument, ki je bil objavljen 4. junija, to je zelo dobro eh, mnenje, ki smo ga pripravili, zdaj že peto mnenje v seriji. Tako našli smo pravo stran in pripravili smo splošno priporočilo naša družba ima različna stališča glede proizvodnje prehrane. Zanima jih, kaj so sprejemljiva tveganja, kako je z varnostjo prehrane, ali bo hrana še vedno dostopna in ugodna, kako zaščititi okolje in ekosistem. Vsa ta vprašanja si lahko žal nasprotujejo in prav zato je to tako kompleksno vprašanje. Prav zato priporočamo, da bi komisija organizirala široko razpravo v celotni evropski družbi. Pripraviti bi morali enotno vizijo Evropske unije glede proizvodnje eh, živil, ki bi vključevala tudi vlogo fitofarmacevskih sredstev. Komisija potrebuje bolj skupen pristop do trajnostne in učinkovite proizvodnje živil glede zdravja vpliva na okolje in tega, kakšne stroške in koristi ima to na družbo. Takšno posvetovanje je izjemno pomembno, to ni znanstveno vprašanje, je pa zelo pomembno, če želimo dati najboljše znanstvene nasvete. Kaj lahko izboljšamo? V tem mnenju smo odgovorili na različne vprašanja in pripravili posamezna priporočila obstajajo določene napetosti med zdravstveno politiko in okoljsko politiko. Zastavljajo se vprašanje, kako definiramo tveganje in eh, nevarnost. Ničelnega tveganja gotovo ne moremo zagotoviti, to je jasno. Neuporaba fitofarmacevskih sredstev namreč prinaša tudi lastna tveganja, to je zapleteno vprašanje. Ta dvojni sistem, ki obstaja, je seveda problematičen. In vprašanje je, kako lahko upoštevamo nova znanstvena dogajanja, kako združimo ta dva sistema in kako ublažimo vpliv na ekosistem. Pripravili smo sedem priporočil in eh, na kratko bi jih povzel. Prvo priporočilo: potrebujemo več jasnosti glede naših eh, ciljev za zaščito jasno mora biti, kako je s temi cilji, glede na napesto, napetosti na tem področju, ki obstajajo v družbi. Kakšne cilje za zaščito imamo, ali se ljudje s tem strinjajo ali jih razumejo? Določiti moramo jasne kriterije za sprejemljivo tveganje, vključno z tveganjem, da se fitofarmacevskih sredstev ne bi uporabljalo. Ko bomo prišli do tega, pa moramo bolje sporočati te informacije naši družbi in javnosti. Drugo priporočilo. Razmisliti moramo o tem, kako izvajanje sistema eh, fitofarmacevskih sredstev izboljšati v Evropski uniji. Fitofarmacevska sredstva se ocenijo na ravni EU glede njihovega tveganja. Kaj to pomeni? To pomeni, da imamo enotno oceno tvega na ravni Evropske unije. Seveda se tukaj združita EFSA in pristojni organi v državah članicah pri tej oceni. Mi bi predlagali, da se ta, to tveganje oceni za celotno fit, fitofarmacevtsko sredstvo, vključno z vsemi um, stranskimi produkti in zvedenimi produkti, ne pa samo za aktivno snov komisija ali pa država članica bi morala sprejeti enotno odločitev. Sedaj pa je ta pristojnost deljena in potem prihaja do nejasnosti. Tretje priporočilo. Potrebujemo boljšo, um, sistematič, boljši sistematični nadzor po odobritvi za trg. Pripraviti moramo epidemiološke študije, potem to vključuje tudi preiskave glede uporabe fitofarmacevskih sredstev naprimer, če prihaja do višjih stopenj vse slediteh fitofarmacevskih sredstev. Vprašanje je, kaj se zgodi eh, z zdravjem ljudi v teh primerih, tega se do sedaj ne testira pri pripravi ocene. Četrtič, okrepiti moramo znanje in eh, informacije o fitofarmacevskih sredstvih po vsej Evropski uniji. Bolje moramo razumeli, kako eh, se ti fitofarmacevska sredstva spreminjajo. To niso samo kemikalije, to so tudi nano ali biopesticidi. In razmisliti moramo, kako je naša zakonodaja temu prilagojena. Razmišljati moramo tudi o tem, kakšne učinke imajo mešanice fitofarmacevskih sredstev in kako eh, je tukaj za skupno izpostavljenostjo večjim različnim eh, fitofarmacevskim sredstvom. Potrebujemo tudi centre odličnosti za raziskave na področju fitofarmacevskih sredstev potrebujemo torej nek nabor strokovnjakov, s katerimi se lahko posvetujemo. Petič, potrebujemo študije pred odobritvijo za trg. To mora biti bolj pregledno in bolj transparentno, in zato potrebujemo sestanke med eh, zakonodajalci in tistimi, ki predlagajo, da se odobri neko fitofarmacevtsko sredstvo predlagamo, da bi bilo obvezujoče, da se opravijo študije pred odobritvijo za trg. Na tak način imamo potem tudi večjo preglednost. To se že dogaja pri uporabi eh, zdravil. Potem potrebujemo tudi boljše, eh, boljšo zakonodajo za um, zaupnost informacij. Šestič kako je z tveganji, nevarnostmi, stroški in koristmi. Pristop, ki temelji na uh, škodi, seveda vpliva na vse to. To vpliva na zdravje ljudi. Ampak vprašanje je, koliko živali potrebujemo pri takšnem testiranju. To eh, je širša ocena in ne samo črno-bela ocena tveganj in škode pripraviti. Moramo primerljive ocene tvegan, da primerjamo nova fitofarmacevska sredstva z starimi. Novih ne bomo eh, avtorizirali, če stara ne bodo dobro ocenjena. Razmišljati moramo tudi o ocenah stroškov in koristi. To bi tudi koristilo pri odobritvi. In za konec vprašanje, kako obravnavati znanstvene ocene, ki se razhajajo. To je izjemno pomembno. Le tako lahko zagotovimo zaupanje javnosti v znanstvene ocene. Določene točke, ki sem jih omenil, bodo zagotovile boljše znanstvene prakse, ki lahko zmanjšajo tudi eh, to razhajanje pri znanstvenih mnenjih. Ampak razhajanja se seveda lahko pojavijo ponekod, tako kot naprimer pri glifosatu. To je potem težko razrešiti. Vseeno pa imamo nekaj predlogov tukaj okrepiti moramo eh, mednarodno sodelovanje in imeti nekakšno, eh, nekakšnega uradnika za stike tukaj. Če se bo to razhajanje nadaljevalo, potem eh, bo v družbi še veliko nezaupanja in našo skupino znanstvenih svetovalcev bi lahko poklicali strani komisije, da lahko mi dodamo še eno raven znanstvenih nasvetov. Na mi si lahko ogledamo posamezne analize, ali so dokazi eh, dejansko konkretni, ali eh, je bila metodologija dobra in tako naprej. Pripravimo lahko panel strokovnjakov, ki nimajo konflikta interesov in potem bo ta panel upravljala naša skupina, v kateri gotovo ni nobenih konfliktov. Na tak način bi imeli še dodatno raven pregleda. V praksi se to verjetno ne bo dogajalo pogosto, glede na to, da je ta postopek, ki je operativen v Evropski uniji, relativno učinkovit, kot smo slišali prej. Ampak, če se ponovno pojavi primer, kot je bil glifosat, bomo na tak način imeli še dodatno raven preverjanja, ki lahko pomaga pri teh zahtevnih odločitvah. Najlepša hvala, to so moja priporočila. Lahko si jih podrobno pogledate, če pa želite vedeti več, pa predlagam, da si preberete to knjižico. Merci, merci beaucoup, monsieur Nurse. Donc... Najlepša hvala, gospod Nurse. Sedaj pa dobi besedo gospod Christopher Portier. Izvolite, 10 minut. Najlepša hvala. Spoštovani eh, poslanci, člani odbora PEST, zahvaljujem se vam, da ste me povabili v vaš odbor danes. Danes bi omenil dve eh, vprašanji predvsem nezaupanje v znanost tukaj na tem področju in eh, predlogi za izboljšavanje tega postopka. Seveda je velika naloga, da pripravimo takšno oceno kemikalij. Vprašanje je, kako lahko ocenimo toksikološke eh, informacije glede posameznih aktivnih snovi. Tako nacionalni toksikološki programi, kot tudi agencija za toksične snovi in eh, registriranje bolezni, katere, ki sem jo vodil v ZDA, sta že pripravile smernice. S temi smernicami bi lahko omogočili transparenten postopek, ki bi bil znanstveno kredibilen. Smernice so vedno pregledali tudi neodvisni znanstveniki, zato da smo bili gotovi, da je naš pristop najboljši. Podobne smernice obstajajo za oceno pesticidov v Evropi. Jaz sem prebral smernice OECD in CLP in ugotovil sem, da so te smernice razumne, če jih seveda sledimo v celoti in pravilno. Na tak način lahko sprememo dobre odločitve. Obstajajo pa še področja, kjer te smernice potrebujejo dodatna pojasnila in to sem navedel tukaj. Naprimer pri statistični analizi, tukaj smernice niso dovolj jasne. Zahtevati bi morali specifične teste pri posameznih kategorijah podatkov. Poleg tega potrebujemo specifična pravila glede tega, kako uporabiti zgodovinski nadzor. Potem eh, iskanje predrakavih sprememb bi moralo spodbujati iskanje tumorjev, ne pa to izključiti. Potem je pomembno tudi analizirati število takšnih sprememb, ki jih najdejo pri živalih. Okrepiti je potrebno tudi to, kako ocenjujemo epidemiološke podatke. Hitro se spreminjajo tudi trendi in zato je potrebno te smernice posodobiti, da bomo videli, kako v pregled ustaviti neuroznanstvene podatke. Strinjam se torej s kolegi pred menoj. Agencije morajo pripraviti tudi lastne preglede, ne smejo se nanašati na ocene, ki jih pripravijo, ki jih upravi industrija. Kot sem vedno govoril mojim študentom, tisti, ki napiše prvi osnutek, bo eh, narekoval ton celotnega članka. In prav zato je tako pomembno, da eh, agencija pripravi lasten pregled. Pregled mora vključevati vse znanstvene dokaze, tudi tisto, kar sem navedel v vprašanjih, ki sem jih zastavili. Analiza mora uporabiti najbolj zahtevne statistične eh, postopke. Fisherjev test tukaj morda ni najboljše orodje. Če obstaja več testov za enako snov, potem je smiselno, da opravimo metaanalizo in združevanje, eh, če je to seveda možno zagovarjati, še posebej v primerih, ko imamo konfliktne rezultate pri različnih testih. Transparentnost je izjemno pomembna. Te študije morajo biti javno na voljo, namreč le tako lahko javnost eh, tudi preverja, ali je pravilen pregled. Če to ne bo javno, bo samo vzbujalo nezaupanje in bo tudi poslabšalo ugled agenciji. Ključno je tudi, kako sporočamo rezultate teh študij. Res eh, se je potrebno potruditi, da bodo rezultati predstavljeni na, predstavljeni na jasen način in da bo to preprosto brati. Trenutne smernice so preveč eh, zapletene. Smiselno bi bilo, da bi zapisali, kako eh, smo prišli do rezultatov, ne pa da samo zapišemo rezultat na zelo kompleksen način. Poleg tega opažam, da se uporabljajo eh, ocene klimš za to, da se um, diskvalificira določene študije in po mojem mnenju bi morali to odpraviti. Sedaj pa še nekaj glede upravljanja tukaj. Pri obnovitvah licenc za pesticide obstaja veliko znanstvenih informacij, ki jih lahko pregledamo. In težko je pričakovati od odbora nekaj ducatov znano, znanstvenikov, da imajo na voljo vse znanje, da pripravijo takšen pregled. Tisti, ki so strokovnjaki za zdravje eh, kulturnih rastlin, ne morejo pregledovati zdravstvenih informacij in tako naprej. Torej, če želimo pripraviti pravilen pregled vseh dokazov in rezultatov, morajo sodelovati različni strokovnjaki. Strokovnjaki za rakava obolenja naj pregledujejo to, epidemiologi svoje področje in tako naprej. Neodvisni zunani strokovnjaki lahko sodelujejo pri pregledu, saj eh, na tak način prinesejo lastno znanje in izkušnje, to je potrebno spodbujati in pogosto uporabljati. Ena izmed največjih težav pri ocenjevanju podatkov je to, da pregledamo vse članke, ki obstajajo in to potem združimo. To zahteva veliko, veliko časa in dela. Seveda obstajajo organizacije, ki lahko opravijo to nalogo, to so neodvisne organizacije in mi ter nacionalni eh, tehnološki program in tudi eh, moja organizacija oziroma moj inštitut to redno uporabljata. Vedno znova sem presenečen, da v letu 2018 informacije, ki jih eh, industrija preda regulatornim organom, ni na voljo v elektronski obliki. To bi moralo biti v vnaprej določenem formatu, tako da lahko agencija te eh, rezultate in podatke hitro in preprosto analizira. Upam, da se bo to čimprej spremenilo. To bi namreč moralo biti zahtevano, zato da se lahko eh, prepreči napake, do katerih pride pri transkripciji podatkov iz papirja v računalnik. Poleg tega bi morali odpraviti tudi težave, do katerih lahko pride pri eh, posredovanju, pri komunikaciji med laboratorijem eh, in inštitucijami, ko inštitucije preverjajo, ali so ti podatki, ki jih je laboratorij posredoval industriji pravilni smiselno bi bilo, da se tudi organizira nekakšna, nekakšen inštitut v Evropi, kot ga imamo v ZDA za toksikologijo. Ta program je neodvisen od zakonodaje in eh, od zakonodajnih inštitucij. Na tak način razločimo uh, tukaj, oziroma na tak način ločimo znanstvenike na eni strani in uh, oblikovalce politik na drugi. Uh, Mi imamo tukaj osem agencij, ki so vključene v eh, to politiko in ta odbor potem pripravi prioritete za nacionalni toksikološki program, ki tudi opredeli, katere kemikalije je potrebno preučiti, ne pove pa, kako bomo obravnavali te študije, kako bomo oblikovali te preiskave. Evropske agencije bi na tak način z takšnim programom imele možnost, da hitro zapolnijo vrzeli v znanju in pripravijo smiselne uh, prioritete. Tisti, ki so vključeni v pregled pesticidov, morajo biti vedno v pregledu ali imajo kakršne koli eh, inter, konflikte interesov glede finančnih eh, aspektov. Merci. Merci vous, um, donc, temps... Hvala, gospod Portier. Zdaj bom pa odprl razpravo. Eh, tako da bodo lahko poslanci zastavljali vprašanja. Začeli bomo z eh, poročevalci in poročevalci v senci. Gospoda Rimona domišča gospoda Linca. Hvala lepa, štiri vprašanja imam. Prvo vprašanje je za vse strokovnjake in sicer me zanima naslednje. Pozorno sem prisluhnil gospodu Norsu in eh, to, kar je povedal se mi zdi, da je že odgovorilo na to, kar sem želel v bistvu vprašati. Njegovi predlogi so šli, po mojem mnenju, v pravo smer. In pri predelavi nove zakonodaje bi morali gotovo povedati to, kar je povedal. Uredba 1107 pravi, da ne sme biti nobenih eh, škodljivih učinkov. In zanima me, kaj menijo strokovnjaki, ki so danes tukaj. Ali je postopek, kot smo ga sedaj opredelili, takšen, da odpravi vse, vsa tveganja, ali smo res upoštevali vsa tveganja. In ali je smiselno, da imamo še vedno dve, dva različna posta, eh, postopka, en postopek za aktivno snov in drug postopek za končni izdelek. Ali ne bi bilo smiselno, da kot kriterij vzamemo tudi izpostavljenost eh, ljudi, živali in okolja tem nevarnostim? To je prvo vprašanje. Potem drugo vprašanje je za gospoda Portjeja. Vi pravite, da pri eh, glifosatu ti uh, surovi podatki, da so bili spregledani glede rakavih obolenj oziroma predrakavih sprememb. Zanima me, uh, zakaj to trdite. Še dve vprašanje za gospoda Hanzna in gospoda Urla. Gospod Hanzen. Dejali ste, da v primeru glifosata, da so um, znanstveniki ugotovili, čež, da rezultati niso konsistentni. In zanima me, kdo opredeljuje, ali, kaj je to konsistentno. In ali ta konsistentnost. Um, obravnava tudi načelo skrbnosti in ali to uh, upošteva, oziroma načelo previdnosti. Zanima me, kdo je opredelil to, kaj je konsistentno. Pa še zadnje vprašanje, ko gre za um, dostop do teh surovih podatkov in uh, kar se tiče načelo tajnosti. Sodišče je tukaj že pripravilo razsodbo, čež da ko je postopek zaključen, potem ni več. Uh, nobenega načela zaupnosti in ali ne bi morali to potem upoštevati enako tudi za pesticide, tako da bi imeli dostop do teh podatkov na koncu. Hvala. Hvala. Rad bi vas samo spomnil na pravilo. Eno minuto imate za vprašanje in dve minuti za odgovor. V tem primeru bom prosil gospoda Nersa, da prvi odgovori na vaše vprašanje potem pa mogoče drugi govorci naj prihranijo te odgovore tudi za eh, naslednja vprašanja. Zelo težko bomo speljali razpravo, če ne boste spoštovali časa za govor. Eh, moramo vzpostaviti ustrezno ravnovesje med eh, vsemi govorci. Gospod Nurs, vam je bilo postavljeno prvo vprašanje, tako da prosim odgovorite in pri tem spoštujte čas dveh minut. Um. Hvala lepa. To vprašanje o aktivnih snoveh in končnem izdelku, to smo obravnavali v našem poročilu. Pomembno je, da pri preiskavi upoštevamo končni izdelek, torej izdelek, ki bo vseboval tako aktivno snov, kot tudi primesi, ki lahko seveda vplivajo na delovanje končnega proizvoda. Nam se ne di smiselno, da bi to ločevali. Seveda je to eh, zelo zapleteno, ker obstaja veliko različnih eh, formul. Ampak vseeno, mislim, da je to vprašanje, ki bi se mu morali bolj podrobno posvetiti. V našem poročilu smo želeli nekako zapisati, kaj bi naj bila smer nadaljnih razprav. Mi namreč seveda nismo pripravili vseh odgovorov tukaj. Po našem mnenju se gibamo v pravo smer, ampak vseeno obstaja veliko podrobnosti, ki jih bilo potrebno podrobneje preučiti. Kar se tiče zaupnosti podatkov in eh, to sicer niste zastavili meni tega vprašanja, ampak vseeno bi odgovoril. Družba in javnost morata biti obveščeni in to nam ne bo uspelo, če bomo tukaj imeli zelo stroga pravila glede dostopa do podatkov. Seveda pa moramo biti tukaj eh, previdni in upoštevati tudi komercialna eh, vprašanja. Ne smemo pa tega kar tako pomesti pod, petrogo, pod, prepro, pod preprogo. Merci. Dobro, Pavle, Hvala, besedo zdaj dobi gospod Bart Stas za eno minuto. Thanks, uh, Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil vsem gostom, ki so danes prišli. Hvala tudi za pisne odgovore, ki ste nam jih eh, poslali. Predstavitev ste začeli z zaslonom, na katerem ste pokazali, da ste leta 2017 primerjali 54 različnih pesticidov. V 53 odstotkov eh, primerov je bilo ekvivalentno med eh, postopkom EFSE in IRK pri drugih pesticidih pa je bila ocena različna. Vsi poznamo, da obstaja tukaj različna mnenja glede glifosata med EFSO, IRKOM in eh, tako naprej. In prav zato smo tudi ustanovili ta odbor. Gospod Portjej, zanima me naslednje. Pripravili ste priporočila, kaj naj storimo, torej da naj nekaj izboljšamo, agencije naj pravijo svoj lasten pregled in tako naprej, vse naj bo javno na voljo informacije in tako naprej. Ali lahko tukaj poveste nekaj več? Ali me zanima, me, ali je prav zaradi tega prišlo do različnih ocen pri glifosatu v 47 odstotkih med EFSO in IRK in tako naprej? Um. Bom kar začel z vašim zadnjim vprašanjem. Do največjih razlik prihaja na podlagi tega, kdaj je prišlo do teh testov. EFSA je morda tiste opravila kasneje kot IRK. To lahko vsekakor vpliva na pregled sam. Vprašanje transparentnosti pa je po mojem mnenju najbolj pereče vprašanje pri celotni zadevi. Temelj znanosti je to, da lahko jaz v drugem postopku ponovim enaki test, kot ga je opravila IFSA, naprimer. ampak eh, to je precej problematično, če nimamo dejanskih eh, surovih podatkov. EFSA je tukaj opravila veliko dela, to sploh ni dvoma. Kar pa se tiče vprašanja o tem, kdo odloča o tem, kako je pri rezultatih, ki eh, so razhajajoči, kako potem to obravnavamo. Znanost eh, se srečuje s tem vprašanjem že dal časa, zato obstajajo metaanalize. In metaanalize lahko uporabimo pri kakršnih koli podatkih, kjer prihaja do razhajanj. Torej, ko pridejo eh, različne študije do drugačnih rezultatov. In če imamo dostop do dejanskih podatkov, lahko te podatke potem združimo in to je potem še bolj kakovostno od metaanalize. Gre torej za različne eh, postopke, ki jih ne uporabljamo dovolj. Si, Hvala. Naslednja bo spregovorila Simona Bonafeu v imenu socialistov in demokratov. Voljo ringraziare innanzitutto tutti. Najlepša hvala. Najprej bi se zahvalila vsem gostom, ki so danes z nami tukaj zastavila bi vprašanje, ki ga je omenil gospod Stas. Bi pa to vprašanje zastavila gospodu Portjeju. Osredotočila bi se na vaš pisni prispevek. Tam ste zapisali, da če bi IRC danes ponovno eh, ocenil eh, svojo, svoj, eh, svoje rezultate na podlagi testov, ki so jih že opravili, bi verjetno dejali, da je glifosat kancerogen za ljudi. Ampak tukaj smo slišali nekaj nasprotnega. Od drugih smo slišali, da ne glede na to, da prihaja do razhajanj med eh, rezultati v eh, literaturi, ima IRC drugačno metodologijo. Naprimer. In prav zato me zanima, ali lahko nekako se odzovete na to izjavo. To se namreč pogosto pojavlja v naših razpravah. Gospod Portje. Hvala lepa. Spremeniti bi bilo potrebno dve področji, kjer so pridobivali podatke, jih, če želimo, da bi IRC ponovno upravil svojo oceno. Epidemiologija se je spremenila in metodologija na tem področju. Po mojem mnenju je ta študija eh, pripravila točno takšne rezultate, kot eh, bi človek pričakoval. Zakaj? Zato, ker je bilo težko oceniti dejansko eh, dozo, kateri bila, so bili ljudje izpostavljeni. Namreč le 37 odstotkov eh, odgovorov so dobili in zato eh, niso mogli dobro, dobro oceniti izpostavljenosti. Kar se tiče živalskih podatkov, pa mislim, da si je IRK ogledal 7 od 12 študij, ampak ogledali so si samo dele teh študij kot je bilo to eh, zapisano v drugi literaturi. Mislim, da če bi IRC imel več časa, da si podrobno preberejo vse te živalske študije, bi videli celostni nabor teh eh, podatkov, iz katerih izhaja, da so testi za tumorje pozitivni. Sam sem preračunal eh, tukaj podatke in tudi oni bi to verjetno storili. Vprašanje je, ali je tukaj preveč napačnih pozitivnih odgovorov. To se v statistiki včasih zgodi, ampak če si ogledamo vse podotke, podatke, je vrednost, da so vsi ti podatki napačni pozitivni rezultati približno ena proti sto tisoč. Res je, eh, človeko, rezultati na eh, človeških preiskavah so zelo omejeni in to bodo gotovo ponovili še enkrat. EFSA veut réagir à, à, à ce propos. Euh, je lis EFSA, e, tout dit réagir à ton question. Ne, za enkrat ne, dobro. Gospa McIntyre, v imenu skupine EKR, bo naslednja postavila vprašanje. Uh, you, Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi jaz bi se zahvalila vsem gostom, da ste bili danes z nami. Vprašanje pa imam za gospoda Paula Nursa. Pozdravljam to, da je z nami danes predsednik eh, mehanizma za znanstvene nasvete. On je namreč eh, sodeloval tudi na našem parlamentarnem dogodku v Štrasburu prejšnji teden in to res cenim. Zastavila bi vam vprašanje glede poročila, ki ga je pripravil sam. Tam namreč prosite, da bi imeli pristop odo, za postopek odobritev fitofarmacevskih sredstev na različnih stopnjah, torej postopno odobritev na nek način. Glede na to, da ni novih snovi, ki bi želele eh, pridobiti odobritev, me zanima, ali ne bi to samo povzročilo, da bi podaljšali odobritve, ki že obstajajo, in zaradi tega ne bi bilo novih naložb v eh, nadaljne raziskave. To pa ne bi bilo v skladu z eh, dokazi, ki jih že imamo. Sam. Mislim, da je bil naš cilj poenostaviti postopek izogniti smo se želeli različnih ravnem eh, dokazov, ki bi konkurirali med seboj. Če bi to zahtevalo več časa, ne vem sicer, zakaj bi do tega prišlo, se mi zdi, da bo treba pač s tem shajati. Ampak mislim, da to ne pomeni, da bodo postopki avtomatično potekali dlje, sploh če jih lahko poenostavimo. Merci, uh, madame. Hvala. Želite dopolnilo vprašanje? Izvolite. Ali mislite, da postopke res lahko poenostavimo? Uh, given, um, Podali smo predloge glede poenostavitev. Mislim, da bi to morali preučiti tisti, ki se ukvarjajo s tem področjem in uh, upam, da ne živijo samo v teoretičnem svetu. Upal sem, da bi lahko poenostavili postopke in zagotovili učinkovitejše rezultate. To bi bilo lahko tudi bolje pri soočanju s tem vprašanjem. Mislim, da je smiselno, da podarim, da je to področje dokaj zapleteno. Zadeve niso enostavne. Mislim, da če to terja več časa, moramo to pač sprejeti tako lahko ohranimo zaupanje družbe kot celote. Mislim, da je to kriti, ključnega pomena pri vsem skupaj. Merci, merci, Hvala, gospod Nurs, gospod Omarži v imenu skupine GUE. Hvala. Zelo eh, dobro je, da je EFSA danes priznala, da je stvari treba eh, spremeniti, potem ko je dolgo zanikala napake v postopku Eh, to je bilo dokazano tudi v dokumentih v zvezi z Monsantom, ampak eh, pozdravljam to vašo dobro voljo danes v vaših eh, pisnih odgovorih. Pravite, da so um, osnovne oziroma surove podatke uh, pregledali nemški znanstveniki. Mislim pa, da vaši zaključki niso verodostojni. Uh, Vi analizirate tudi toksičnost glifosata, ampak eh, zanima me, ali so pregledani tudi dolgoročni učinki kupičenja te snovi v zemlji, v naravi in eh, s časoma to postane zelo toksično za človeka in za celoten svet. Hvala. Eh, besedo dobi predstavnik EFSE. Yes, thank you very much. <clears throat> Najlepša hvala. Najprej bi rad dejal, da pri vsakem postopku, tudi pri znanstvenih postopkih, lahko uvedemo izboljšave. Popolnega postopka ni. Tako da, če pravite, da, lahko, da postopke lahko izboljšamo, se strinjam s tem, kar pa ne pomeni, da so že v osnovi slabi. Upoštevamo zakonodajo parlamenta in sveta in evropskih ko ureditev glede zaščite potrošnikov okolja in živali. Mislim, da na, gloda, na globalni ravni lahko govorimo o vzoru na področju spremljanja in upravljanja s pesticidi. EFSA je prav, dejali ste, da je EFSA preučevala pisne študije Monsanta in to moram zavrniti. To ni usklajeno z dejstvi. V skladu z uredbo o pesticidih morajo prosilci naročiti študiji, ki regulativnemu organu omogočajo preučevanje študije, ki govori o tem, ali neka snov seboj nosi tveganje ali ne. Pre, priznani laboratoriji uporabljajo mednarodne standarde dogovorjene na ravni OECD. To je obvezujoč, pravno obvezujoč standard, tako da mora industrija to upoštevati. In industrija mora preučiti tudi razpoložljive študije in dokumentacijo. To je zadnjih deset let obvezujoče. Najprej se to upravi na posamečnem primeru, potem na ravi Evropske unije. EK postopa enako. Po, preuči dokaze, ki jih predloži vlagatelj in se na to odloči, ali se strinja ali ne. In zelo previ, natančni smo pri preučevanju, recimo pri ugotovitvah glede raka, kot je povedal kolega. Treba je zagotoviti, da rezultati upoštevajo zahteve glede metodološke natančnosti, glede razpoložljivosti dokazov in glede zaščite okolja in potrošnikov. Mislim, da so torej evropski postopki zelo podrobni. Ne zanašamo se na kar koli, kar predloži industrija. Mi opravimo sami svoje preglede, tako da tu ne prihaja do nekakršnih neskladij. Gospod Marži, dopolnilo vprašanje. Kratek bom. Če se je Evropski parlament odločil za ta posebni odbor, eh, se je to zgodilo zato, ker smo menili, da obstaja velik problem in da je treba ukrepati na uh, podlagi dokumentov o Monsantu. Vi ste analizirali uh, dokumente in študije in nas zanima, ali v tem okviru upoštevate tudi dolgoročne učinke in na kakšen način. Eh, Najlepša hvala za vprašanje. Res je, preučili smo tudi dolgotrajne učinke. EFSA pri preučevanju možnosti nastanka raka preučuje vse možne vplive na človeško zdravje in na okolje. Tako da upoštevamo tveganje samo za, samo za potrošnike, ampak tudi za kmete in eh, delavce v kmetijskem sektorju. Tako da upoštevamo akutne in dolgotrajne vplive. Z vidika okolja tudi upoštevamo dolgotrajne vplive pri uporabi glifozata kot eh, pesticida. Pripravili smo tudi smernice in priporočila glede dolgotrajnih eh, učinkov. To lahko najdete v naših sklepih. Tako da smo se odzvali na ta vprašanja. Smo pa dali prednost akutnim številkam in eh, referenčnim vrednostim. Večina izmed vrednosti, ki smo jih predlagali, niso vrednosti, ki so jih predlagala podjetja. In naj poudarim, da je šlo za 24 različnih podjetij. V pisnem dokumentu smo se sklicevali na 1200 študij, ki so bile predložene, 400 od teh je javnih, ki se nanašajo na 24 podjetij. In za vsako študijo lahko pred, preučite, katera, katero podjetje je predložilo to dokumentacijo. Samo eno izmed podjetij pa je Monsanto, ki je predložilo svojo dokumentacijo. Tako da je vse na voljo na spletni strani. Hvala. La parole de... Hvala. Gospod Pedičini v imenu skupine FDD dobi besedo. Najlepša hvala, predsednik. Menimo, da gre tu za vprašanje, kakšen sistem proizvodne hrane si želimo v Evropski uniji. Mislim, da se moramo poprašati, kako učinkovit je trenutni sistem, katere aktivne učinkovine odobravamo na ravni Evropske unije in katere aktivne snovi in uh, fitofarmacevska sredstva odobravamo na ravni Evropske unije. Na podlagi priporočil uh, mehanizma za znanstvene nasvete ste poskušali ugotoviti, zakaj je prišlo do razlike v strokovnih mnenjih. Tako da me zanima, kaj ste preučili, ko ste pripravljali oceno, katere znanstvene dokaze ste uporabljali, kakšne so razlike med ugotovitvami IRK, EHK, EFSE in drugih. Ali uporabljate iste dokaze in tudi glede metodologije, ali uporabljate tu tudi retrospektivni upogled v študije. Če torej ne izhajate iz enakih osnov, iz enakih izhodišč, potem seveda sklepi ne bodo enaki. Zanima me tudi, kakšne kriterije uporabljate za upoštevanje konfliktov interesov. Hvala. Mi, Kdo bi rad eh, spregovoril? Uh, obstajajo različne metode pri postopkih. Izvolite, gospod Hansen. Najlepša hvala za to vprašanje. Če mi dovolite 30 sekund, bom odgovorila na vprašanje gospoda Rimonta iz začetka razprave glede doslednosti. Naj razložim samo, da je uredba tista, ki izvaja globaliziran, eh, usklajen globalizirani sistem. In ta predvideva tudi ponderiranje upoštevanja dokazov. Zato uporabljamo te elemente pri ugotavljanju skladnosti. To smo zapisali tudi v naših smernicah. To je podobno temu, kar je povedal gospod Portje, glede za nove znanstvene napredke, glede znanstvenih pregledov. Pri vsakem predlogu za klasifikacijo in razvrščanje pripravimo mnenje, ki je šlo skozi določen postopek. Tako da lahko to preučite za vseh 285 eh, primerov, ki smo jih preučili. Tako da imamo 285 eh, zadev, imamo tudi dokument s smernicami in eh, tudi strokovni dokument, ki mislim, da dobro predstavlja potek znanstvenega pregleda. Glede podatkov, naj pojasnim, šlo je za 12 študij, ki so jih na podlagi GLP opravile hiše za preiskave. In v šestih primerjih je šlo za samo delno poročanje o lažnih eh, študijah in iz tega je izhajal IARC. Mi smo preučili celotno poročilo študije, ki je zaobjemalo 12 študij, kot jih je povzel nemški BFR, ki je poročal lastnemu odboru. In na to je imel ta odbor dostop, popoln dostop do vseh osnovnih 12 študij. In tako lahko udarim, da IARC ni imel dostopa popolnega do 12 študij, tako kot mi ali EFSA. Imeli so dostop samo do šestih povzetkov študij od teh celovitih 12 študij. In to so glavne razlike. No, sam sicer ne bi rad predvideval, kaj bi znanstveni odmori imeli povedati v prihodnje. Ampak mislim, da če bi preučili te dokaze, bi potem verjetno razpravljali o teh dokazih eh, bolj podobno oziroma ta, bolj tako kot mi. Evropska agencija za kemikalije je o tem seveda z veseljem in podrobno spregovorila strokovnjaki iz Jarka. Merci. Euh, Hvala, gospod Portje, ste se želeli odzvati na vprašanje gospoda Pedičinija? Da, seveda. Celoten namen eh, znanstvenih dokazov je ta, da nam pomaga sprejeti odločitve. Tako je treba imeti jasne opredelitve glede znanstvene doslednosti v različnih študijah. Tudi jasno je treba opredeliti, kako preučevati študije. Treba je uvesti jasna pravila glede združevanja študij. Gre za odločitve, ko preučuješ različne type študij. In to so elementi, ki trenutno niso del CLP-a ali pa trenutnih smernih OECD. Sicer govorijo o pomenu oziroma o teži dokazov, ampak samo subjektivnega vidika. Podatki naj bi bili sami sebi namen oziroma sami po sebi dovolj, ne da bi bilo treba upravljati primarjalnih študij. Bi pa povedal še nekaj o poročilu mehanizma za znanstvene nasvete, samo preučil sem ga, nisem prebral vsega. Mislim pa, da v tem poročilu lahko najdemo številne izredno dobre elemente, vredno ga je preučiti. Mislim, da so podali veliko dobrih eh, predlogov glede izboljšanja na nekaterih področjih. Hvala. Hvala. Želi še EFSA besedo ali pa organizacija sam? Apologies. Se upravičujem, če dovolite, bi podal samo še en komentar. Verjetno ste opazili, da smo v procesu mehanizma za znanstvene nasvete šli v ekstreme, ko zadeva postane toksična. Kot v tem primeru je zelo težko voditi ustrezno razpravo. V številnih primerih je smiselno, da ima komisija možnost zbrati drugo skupino, ki ni tako zelo tesno vključena v procese odločanja, ki pa ve, kako potekajo znanstveni postopki. Morda je dobro oblikovati ad hoc odbor, ki vsebuje strokovnjake, kot so naprimer danes z nami. Tako se lahko izognimo toksičnim situacijam pri obravnavi takšnih tudi političnih vprašanj. To je še ena izmed možnosti, s katero se lahko izognemo temu, da bi znanost postala popolnoma spolitizirana. Hvala. Hvala, gospod Delaj je naslednja. Eh, da, nekoga smo preskočili, eh, gospoda Marija ni tukaj, tako da vi dobite besedo. Hvala. Eh, gospod eh, predsednik, eh, gospod Portije. V vaših pisnih odgovorih pravite, da prihaja tudi do konfliktov interesov na finančnem področju. Vi ste prejeli 160 tisoč dolarjev v ZDA, zato da ste pripravili o glifozantu celovito poročilo. Eh, ne postavljam pod vprašaj vašega dela, niti ne pogojev, v katerih ste to poročilo pripravili. Eh, tudi si ne postavljam vprašanja, ali je šlo za konflikt interesov, ampak zanima me, ali ste sprejeli to vsoto, ki vam je bila ponujena takrat. Well, Na to vprašanje se ne morem odzvati, ne da bi se pustil v večje podrobnosti. Delam kot svetovalec in svetovalci smo plačani za upravljanje svojega dela. Ob času v trenutku zasedanja IRK sem uh, imel kot edini vir eh, pokojnino in ni bilo um, torej, na skrižja interesov. Delal sem kot svetovalec na področju nesnaženosti zraka in podnebnih sprememb, tako da mislim, da takrat ni prihajalo do kakšnih konfliktov interesov z finančnega vidika. Če pa me danes vprašate, ali prihaja do finančnega konflikta interesov, ko gre za glifozat, pa bi se moral odzvati, da, da, sedaj dejansko pri meni prihaja do finančnega um, navskrižja interesov zaradi tega, ker sem pač um, svetoval na tem področju. Hvala. Um. Hvala. Gospod Poc je naslednji, izvolite. Uh, uh, Najlepša hvala, predsednik. Dve kratki vprašanji bi zastavil. Najprej profesorju Portjeju. Gre za tisti bolj zanimivi del zgodbe o glifozatu za IRK in eh, za njihovo stališče glede glifozata. In eh, na to gre tudi za zasedanje eh, v okviru Združenih narodov, ki je govorilo o pesticidih, kjer je bilo predstavljeno drugačno mnenje. In mislim, da ste v 47. odgovoru dejali, da IARC eh, je sestavljen iz eh, strokovnjakov, ki redno objavljajo svoje študije, drugi akter GMRC pa je sestavljen iz javnih uslužbencev. Tako da me zanima, ali ti javni uslužbenci so dovolj podkovani, da ocenjujejo ustreznost študij, ki jih eh, pripravijo strokovnjaki ali pa industrija. Tako da to sta dve tisti. To je upra prvo vprašanje, potem pa še dve kratke vprašanje za EFSO. Zelo sem razburjen zaradi tega, ker pravite, da zadeve spremljate, ampak sedaj imam pred seboj 500 strani raziskav EPRS, ki pravijo, da zadeve ne držijo. Da ni res, da so bili preučeni vsi postopki. Tako da prosim, da odgovorite zdaj ali ne na dve enostavni vprašanje. Ali ste v v, ocenili pri glifozatu toksičnost za zemljo in ali ste upoštevali eh, biotoksične podatke pri oceni glifozata. Prosim, da odgovorite zda ali ne. Najlepša hvala za odgovore. Merci, hvala, gospod Portier. Um, I... Najlepša hvala. Zelo cenim eh, znanstvenike, ki delajo v javnem interesu, ne glede na to, kako delajo. Zavedam se, da veliko oseb dela pri regulatornih organih in so strokovnjaki za toksikološko vprašanje. Tudi drugi akademiki in epidemiologi so strokovnjaki na tem področju. Želel sem podariti, da IARC sestavlja 17 oseb, ki so vsi strokovnjaki za raka. To je njihova naloga. Njihova naloga je govoriti o raku. GMPR pa sestavlja ne vem koliko oseb, ampak ko sem sam prisostoval z zasedanjem, je bilo prisotnih 15 ali 20 oseb. Ne razpravljajo samo o raku, ampak o vsem. Pa gre za 20 oseb. Torej, za objeti vso dokumentacijo na enem sestanku prek 20 oseb je zelo težko. Na zasedanjih GMPR običajno preučujejo 10 do 15 eh, snovi, zato je zelo težko se spuščati v same dokaze in podati konkreten rezultat na to. Hvala. No, no, votre, votre... no EFSA bo tudi lahko spregovorila. E, tudi gospod Arimont je postavil več vprašanj. Eh, pa je dobil samo en odgovor. No, eh, lahko boste eh, dobili možnost, da odgovorite kasneje. Besedo pa zdaj dobi gospa McIntyre. Uh, thank you. Hvala. Uh, uh, uh, je suis désolé. La, la, la, la règle. pravila so določena. Gospod Rimont je tudi postavil tri vprašanja za tri govorce, pa je dobil samo en odgovor. Imamo pravila, da postavite eno vprašanje za enega govorca, če pa jih postavite več večjim govorcem, pa ne morete od vseh pričakovati odgovora. Pavel, saj boste dobili odgovor, ampak tekom razprave. Ne bomo pa uspeli priti do konca sestanka v zastavljenem času, če bodo vsi postavljali več vprašanj večjim govorcem. Zdaj besedo dobi gospa McIntyre, ki je naslednja na seznamu. Um, Hvala, predsednik. Uh, rada bi zastavila vprašanje za gospoda Portijeja. EFSA, EKA in vse države članice skupaj s svojimi pristojnimi organi in komisija imajo popoln dostop do vseh študij, ki jih pripravi industrija ob pripravi ocen. Mar ne bi bilo dobro, da bi imeli tudi dostop do statističnih eh, metod, analiz in eh, drugih postopkov, ki jih uporabljate za izpodbijanje njihovih ugotovitev? Hvala, to je izvrstno vprašanje. Vse metode in postopke za oceno so, sem uporabil na običajen način, to so običajni načini preučevanja. In uh, mislim, da ima EFSA enak način postopanja. Če pa ne, pa jim z veseljem dam dostop do svojih programov. To ni problematično. Podatke, ki jih uporabljam, niso drugačni od podatkov EFSA in EKE. Gre za isti nabor študij glede toksikov loškosti teh substanc, kadar sem jih lahko pridobil. Nekatere študije mi res da niso bile na voljo. Vse analize, ki so jih upravili študijski laboratoriji, niso bile na voljo, tako da nisem mogel oceniti njihovega dela ali ga kritizirati. Edina analiza tega je izhajala iz EFSE, EKE, IRK ali eh, iz poročil drugih organov ampak postopki so identični. Hvala. Hvala, besedo dobi gospod Omarži. Mm, rad bi pohvalil vašo dobro voljo, da želite izboljšati sistem. Mm, rekli ste, da je sistem skoraj popoln, ampak da se ga vedno da izboljšati. Mi pa mislimo, da je sistem slab in zato eh, smo tudi danes tukaj. In zato vam zastavljamo vprašanja. No, uh, moje vprašanje je naslednje. Rad bi vedel, zakaj uh, uh, ni bilo nobenega govora o uh, drugih sestavinah, soformulacijah pri glifozatu. Eh, Kaj ti številni proizvajalci, pa tudi drugi akteri se o tem sprašujejo, zakaj to tudi ni bil predmet raziskave. Hvala, gospod Omarži, gospod Ural ali pa gospod, ali gospod eh, Tarasona, dobita besedo. Najlepša hvala. Razlog za to je enostaven. Gre za pravne predpise sveta in eh, parlamenta iz uredbe 11.7. Na ravni Evropske unije preučujemo aktivne snovi, to je določba, ki jo je predpisal Evropski parlament. Pika. Pomožne snovi, ki se uporabljajo v fitofarmacijskih sredstvih, se ocenjujejo na ravni držav članic. Takšna je zakonodaja, tako jo je treba izvajati do sedaj. Če bi EPSA preučevala tudi pomožne snovi v znanstvenih študijah in res je to tudi storila v primeru taloamina. In uh, ugotovila je, da prihaja do tveganja, ki ga morajo upravljalci tveganja upoštevati. Upoštevamo pač pravni sistem, smo javna organizacija in iz, izvajamo evropsko zakonodajo. Ne moremo se mi odločiti, kaj bomo preučevali in kako. Mi smo Evropska agencija, ki mora izvajati okvir, ki ste ga vzpostavili vi. Merci. La parole est à Madame Rivasi. Besedo dobi gospa Rivazi. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsednik. No, ker sta z nami obe agenciji in pa tudi gospod Porti, ki je analiziral določene študije, bi vas vprašala, glede na vse te študije, večkrat smo se že pogovarjali z EFSO o 74 študijah, ki so bile sofinancirane. Eh, zanima me, kaj je v teh študijah tako tajnega, ko gre za ekotoksičnost. Imamo študijo o rastlinah, pa druge študije. Kaj je tukaj zaupnega? In ne razumem, zakaj vas je strah eh, narediti te študije javne, zato ker jih eh, pripravi industrija. Vi govorite o skrivnostih. Mi, kot evropski poslanci, pa moramo se obrniti na Evropsko sodišče, vas napadati, zato da dobimo dostop do teh podatkov. Mi smo parlamentarci in eh, nadzorujemo agencije in pa izvršno vejo. In eh, če želimo pregledati eh, te študije, to lahko naredimo, to je naša pristojnost, zato smo tukaj. In rada bi slišala mnenje EFSE, ki je vse in Eke, kaj je tukaj zaupnega, zanima me tudi mnenje gospoda Portjeja in eh, pa še organizacije sam. Gre za študije o okolju in zdravju. Kaj bi tukaj bilo tako skrivnostnega? O eh, eh, snoveh samih, to že razumem, to je tajno za industrijo, ampak o učinkih teh snovi na življenje in zdravje, To pa bi moralo biti javno, mi bi potrebovali dostop do informacij in eh, transparentnost pri surovih podatkih je ključnega pomena za nas. Eh, EFSA ali EKA? EFSA bo prva odgovorila. For, for Najlepša hvala za vprašanje. Lahko sem zelo odkrit. Mi kot EFSA bi z veseljem objavljali vse surove podatke, ki jih eh, prejmemo v okviru študij, ki jih pripravljamo za komisijo. In kot znanstveniki smo vajeni organiziranega skepticizma. Pri znanstvenem pristopu je treba zadeve izpodbijati, jih preopraševati in tako naprej. Tako da mi smo zagotovo tisti, ki bi bili. Prvi v vrsti, ko bi bilo treba objaviti takšne podatke. Ampak na voljo so evropski akti, ki govorijo o zaščiti intelektualne lasnine in o uh, poslovnih skrivnostih, tako da mi kot EFSA ne moremo kršiti zakonodaje. Če bi parlament rad uvedel takšne spremembe, potem prosim spremenite zakonodajo. Predlog komisije glede spremembe splošnega akta za varnost hrane, gre prav v to smer. EFSA bo imela možnost objaviti vse surove podatke, razen eh, podatkov, ki se nanašajo na določena področja, pri katerih eh, lahko industrija v skladu z novim predlogom zaprosi za zaupnost. Tu gre za recimo naložbe v inovacije. In eh, sam mm, ne morem presojati, ali je to primerna sprememba ali ne. Mi moramo to samo izvajati. Če parlament meri, da bi morali transparentnost obravnavati kot bolj pomembno, um, kot zaupnost, potem prosim, da spremenite zakonodajo. Mi bi bili zadovoljni. Mi bi to zagotovo podprli kot prvi. Ampak EFSA ne deluje izven zakonskih okvirov. Hvala. Um, Hvala, predsednik. Čisto na kratko. Strinjam se s tem. Uh, kar je povedal gospod Url. Mislim, da nič ne bi smelo biti zaupno. Mislim, da bi morali te podatke objaviti. Tudi sam sem bil v isti situaciji gospoda Urla pri CDC-ju. In včasih agencija res zelo težko stori tisto, kar se ji zdi prav. Tako da gospod Url je dejal, da mu evropska zakonodaja preprečuje objavo, tako da mislim, da je to slaba zakonodaja, ki bi jo morali spremeniti. Merci, Leka. Še Eka. Thank, thank you very much. Uh, under reach and. Najlepša hvala. V, v skladu z uredbo REACH in uredbo o biocidih, biocidih je dostop do poročil uh, o ocenah uh, zahteva glede zagotavljanja preglednosti. In eh, zato ne objavljamo celotnih podatkov, ker bi drugače lahko vsi gekterji ozunaj ugotovili, kako dobiti zeleno karto za dostop na evropski trg. Zaradi tega nekaterih podatkov ne objavljamo. Pri EKI izvajamo REACH in CLP. Ne zbiramo pa sistematičnih praktično vseh poročil o cenah. Povzetke zbiramo v elektronski obliki, vse od leta 1993 v Evropi. In od eh, leta 1996 to objavljamo tudi na spletu. Vse, kar prejmemo, objavimo na spletu, nekatere manjše elemente pa zadržimo zaradi zakonodaje. Če pa bi spremenili zakonodajo, bi tudi nam lahko predložili celotne povzetke in če bi nas zakon obvezoval, da te tudi objavimo, bi to tudi storili. In če dovolite samo še 30 sekund eh, glede enega izmed prejšnjih komentarjev, ali lahko torej vladni strokovnjaki razpolagajo s potrebnim znanjem. Naj odgovorim v imenu naše agencije z jasnim da. Naš odbor za oceno tveganja im je sestavljen iz strokovnjakov, ki so imenovani iz držav članic. Te pa podpirajo tudi um, nacionalni strokovnjaki doma. Tako da ne, ne gre samo za 60 strokovnjakov, ki sedijo v naši agenciji, ampak tudi za vse strokovnjake iz držav članic, ki jih podpiramo, podpirajo. Tako da gre za pravo mrežo. Če pa nam kdaj um, primankuje strokovnega znanja, pa v skladu z rič imamo možnost imenovati strokovnjaka, ki se za obravnavo posebnega namena lahko pridruži naši agenciji. In pri glifozatu smo povabili statistika, da opravi analizo podatkov in uporabi postopke, ki jih je gospod Portje uporabil pri svojem delu. Hvala. Gospod Ivazi, eh, zelo sem razočarana nad vašimi odgovori. Niste odgovorili pravzaprav na to, kar sem vas vprašala ne govorim o eh, tajnosti, eh, kar se tiče same snovi, e, govorim o ekotoksičnih eh, učinkih določenega izdelka. Kaj je tukaj skrivnostnega? Vi pa se greste to igro tajnosti. E, mi vas potem moramo napasti na sodišču ali se bojite eh, odvetnikov Monsanta in drugih eh, družb, druge industrije. Kakšno stališče je to? Ali bomo vsakič morali se obrniti na Evropsko sodišče? Kaj je v teh študijah tako zaupnega in tajnega? No, gospod Rivazi je se zdaj omejila samo na ekotoksične vidike. Rad bi se upravičil, ker nisem odgovoril eh, na vaše vprašanje v celoti. Mi objavimo 99,9 odstotkov ekotoksičnih informacij, to je objavljeno na naši spletni strani. Uredba Rič zelo jasno opredeljuje tistih nekaj, zelo malo elementov, ki lahko ostanejo zaupni eh, zaradi industrije in določene stvari eh, torej so lahko tajne v zvezi z ekotoksičnimi testi eh, in to je lahko povezano z nečistostjo določene snovi. In če poznaš eh, to nečistost in se s tem vsega, Eh, lahko spremeni proces in to je potem tista prednost ali slabost, ki jo ima proizvajalec. Eh, po uredbi REACH pa mora proizvajalec eh, podati zahtevo o tajnosti in to potem mi ocenimo, ampak res v večini primerov, torej 99,9 odstotkov informacij je objavljenih na naši spletni strani in to malo potem, ko mi te informacije prejmemo. Oprostite, pomembno je še eno dopolnilo vprašanje. Gospod predsednik pravi, ne, ne bo nobenih izjem, žal mi je. Boste še dobile besedo, mogoče, če bo čas, ampak eh, tako kot v primeru gospoda Rimonta, moram tudi vas prekiniti imamo pravila in teh se je treba držati. Eh, gospod Arimont je postavil več vprašanj. Odgovore bo dobil tekom razprave, mogoče jih boste dobili tudi vi. Ampak eh, mislim, da eh, ste jasno povedali, da želite izboljšen dostop do informacij. Razprava se bo gotovo še dotaknila te točke, ampak vsega, z razpravo moramo nadaljevati. Skoraj smo že končali s krogoma soporočevalcev, poročevalcev, senc in koordinatorjev. Eh, pride pa še tretji krog. Besedo zdaj dobi gospa Dornano kot koordinatorka. Hvala. Dve vprašanje imam, zelo na kratko in sicer predvsem za gospoda Portjeja. Gospod Portjev, primeru aktivne snovi glifozat eh, je BFR eh, v študiji eh, ni upošteval torej določenih študij in pa ekotoksičnih vidikov, ki so bili tam zapisani. Sama sem vprašala BFR, kateri kriteriji so vodili k takšni odločitvi, ampak dali so mi samo Eh, nek eh, odgovor, ki se je pravzaprav izogibal eh, konkretnim stvarim. Zgovarjali so se na metodologijo. Mm, ali je EFSA tudi tako spregledala določene študije, naprimer, ko gre za dokazovanje kancerogenosti pri živalih. Sklicevali so se na pomankanje dokazov. Imamo tudi znanstveno literaturo, ki eh, zaključuje, da, je, eh, da tvega ni veliko. Kakšen je torej pristop? Ali eh, se pač spregleda študije, ki dokazujejo kancerogenost glifosata? Potem pa še bolj osebno vprašanje. 11. oktobra 2017 smo imeli tukaj javno predstavitev na področju glifosata. Monsanto je zavrnil vabilo. Ampak eh, Le Monde je nekaj dni kasneje kasnej trdil, da je industrija sodelovala v kampanji uh, očrnitve ali uh, uh, ste v takem položaju tudi vi, zakaj bi skušali uh, očrniti svoj ugled, namesto da podate določene znanstvene dokaze. Um, two very good questions. Dve dobri vprašanji. Nisem si pogledal učinkov na reproduktivno zdravje, tako da nisem v celoti sposoben odgovoriti na to, kar pa se tiče kancerogenosti pri živalih. Tukaj se strinjam z EFSO glede tega, katere študije bi morali biti vključene in katere izključene. Uh, Eh, razlogi za izključitev se razlikujejo od študije do študije. Ena študija je imela zelo slabo poročilo, težko je bilo sploh razumeti, o katerih kemikalijah se govori v študiji. Potem ena študija je bila zelo eh, majhna, majhen vzorec, samo deset eh, živali v skupini in zelo težko je priti do verodostojnih zaključkov na podlagi tako majhnega vzorca. Zato se strinjam z. EFSO. Kar pa se tiče očrnitve mojega ugleda. Moje osebno prepričanje je, da je znanost zelo pomembna pri teh odločitvah in ne bi bil pošten do sebe, če ne bi ostal pri tej razpravi. In zato res eh, verjamem, da bi vsega, z nekaj manjšimi spremembami sistem lahko bil bistveno izboljšan. E, še naprej se bom trudil v tej smeri, ne glede na to, kaj se zgodi z mojim ugledom. Hvala. Hvala. No, zdaj pa tretji krok. Žal mi je za tiste člane, ki... Eh, sem jih malo zafrustriral s svojim omejevanjem časa, ampak skušam voditi sestanek eh, kar najbolje. Eh, bomo pa nadaljevali z razpravo. Lahko ste odgovorili na vprašanja gospoda Rimonta, pa gospoda Poca, čeprav je že odšel, postavil je dve pomembni vprašanji za Eko in EFSO. Gospod Rimont, se spomnite še vaših dveh vprašanj, ki ste jih, ki ste jih naslovili na druga dva govorca. Gospod Arimont, izvolite. Hvala, mislim, da sem že dobil odgovor na večino svojih vprašanj. Imam pa še eno vprašanje. Še vedno se sprašujemo, kako je z vprašanjem eh, zaupnosti. To so povedali tudi drugi kolegi. Ne vem, ali so tam eh, uporabljeni enaki kriteriji, kot jih uporabljamo tudi pri Evropski agenciji za zdravila. Kaj to pomeni? Potem, ko se objavijo rezultati študije, je potrebno dati različne podatke in eh, informacije na voljo. Ne vem, ali se to sedaj dogaja ali ne. Slišal sem neko odstotek, koliko eh, se podatkov objavi, ne vem, ali je enako pri EFSI in to me zelo zanima. Potem to vprašanje o konsistenci, eh, to ste mi že odgovorili. Kar se tiče poenotenja postopkov, to ste tudi eh, odgovorili. Bi pa prosil še za vprašanje glede te izpostavljenosti, exposure. Eh, Torej, če človek, eh, žival ali okolje je izpostavljeno pesticidom, v kolikšni meri ste pri oceni tveganja upoštevali ta kriterij izpostavljenosti? Torej, ni dovolj, da rečemo, kako uh, naj se neko snov uporablja, ampak tudi kakšni so potem uh, skupni učinki na okolje, uh, ali imamo kriterij skupne izpostavljenosti tem pesticidom. Merci. Alors, on va commencer par l'EFSA. Hvala. Bo EFSA odgovorila? Dobro, hvala. Kar se tiče zaupnosti pri surovih podatkih, eh, sem se pozanimal in te študije so bile dostopne vsem. Kar se tiče izpostavljenosti, je to pomemben del študije primerja se stopno izpostavljenosti z določeno stopno toksičnosti oziroma nevarnostjo, ki obstaja, ki smo jo ugotovili za okolje in ljudi. In za vsako posamezno uporabo in več uporabo obstaja, eh, potrebujemo eh, drugačno oceno izpostavljenosti. Mi ocenjujemo izpostavljenost eh, za vsak kategorijo posebej, torej za kmete, za um, delavce na polju, potem za državljane, ki se nahajajo v bližini, ki eh, se sprehajajo po polju, ki živijo v bližini, in pa za eh, celotno območje. Potem pa tudi za potrošnika. Um, in tukaj gre za uporabo um, teh proizvodov, bodi si prodajo, izvoz in tako naprej. Eh, to smo naredili tudi pri različnih eh, eh, kategorijah živali, pokrili smo tudi čebele, potem vse druge insekte, ki vprašujejo in tako naprej. Gledali smo tudi izpostavljenost pri rastlinah, pri živalih, ki živijo pod zemljo in pa možnost mikroorganizmov, da tudi njih prizadenejo te ostanki imamo scenarije glede izpostavljenosti za eh, vse te kategorije. Pri zemlji in prisotnosti teh snovi v zemlji smo eh, tudi naredili raziskave, to smo primerjali eh, s toksičnostjo za samo zemljo in pa za organizme, ki v njej živijo. Ehm, in postavili smo tudi stopno, ko uh, se eh, določena snov smatra za škodljivo in ko je eh, te snovi premalo, da bi se povzročila kakšna škoda. Isto smo naredili tudi za vodne živali. Želite dopolniti to vprašanje, gospod Portije? Hvala. Zelo nakratko priporočila organizacije sam eh, o več nadzora po trženju proizvodov ta ideja je zelo dobra. Eh, lahko si pogledamo tudi mikrobno tveganje, ekotoksična tveganja. Vsemu temu lahko sledimo. No, imamo tudi študijo uh, za biomonitoring v ZDA in vsako leto si ogledamo uh, celo vrsto snovi uh, v uh, človeškem telesu. Uh, In upam, da bodo v naslednjem dveletnem ciklu proučevali tudi glifozat, tako da bomo videli, kakšna je situacija v ZDA. Ampak eh, uporaba je eh, visoka. Eh, tudi, če na neko snov gledamo kot na varno, mislim, da bi jo morali spremljati in proučevati še naprej. Hvala, gospod Tarasona. v EU, tudi nadzorujemo podatke in izvajamo projekte. Imamo tudi projekt biomonitoringa eh, kot eno od dejavnosti komisije in ena od možnosti je, da se vključijo tudi pesticidi oziroma glifosat. Imamo tudi mm, druge pesticide, ki so že bili vključeni v proces odobritve. Te je tudi treba spremljati in In za uporabnike imamo eh, največji sistem spremljanja eh, v EU. To je največji sistem na svetu, večji kot v Združenih državah. Seveda bi si želeli tudi dovolj dobre koordinacije, tako kot eh, jo imamo na primer na področju hrane.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 Eh, odgovorite na to, tako da vprašanje ne boste ostali brez odgovora. Postavil je dve zelo konkretni vprašanji. Da, mm, kar se tiče učinkov na eh, organizme v zemlji, to lahko potrdim, dokumenti so tudi javno na voljo. Eh, poseben del imamo, ki zadeva prav te organizme v zemlji in prišli smo do zaključkov. Kar pa se tiče antimikrobnega vidika, to je bil tudi del študije, ampak nimamo pa specifične ocene, kajti pri oceni tveganja smo najprej primerjali, kakšen učinek eh, eh, prinesejo nižje eh, doze, nižja osebnost in pa potem višja koncentracija. To tukaj imamo narejeno primerjavo. Hvala. Merci, merci bien. Donc je, donc là, je... Hvala. Poleg gospodi Vazi imamo še gospoda Vajca, gospa Hojbuš, gospa Juso in gospod Omar Ži. E, to je seznam govorcev za tretji krok. Še e, nekdo se je javil, dobro, zdaj pa bo e, Mišel najprej končala svoje vprašanje da bom končala s svojim ciklom vprašanj. Pa bom drugače zastavila to vprašanje. Dobila sem odgovor Eke in sicer Eka pravi, da e, objavijo 99,9 odstotkov podatkov e, z ekotoksičnega področja. Rekli ste, da po uredbi rič to lahko objavite. Zdaj pa bi vprašanje zastavila EFSI. no, ekotoksične študije v primeru pesticidov. Eh, zakaj so te eh, drugačne kot eh, ekotoksične študije v okviru uredbe RIČ? Zakaj pa vi tega ne objavljate? Mi lahko to razložite. V enem primeru študije so objavljene, v drugem primeru pa ne. Gospod Url ali gospod Tarasona, izvolite. Uh, Hvala vprašanje, oziroma razlika je naslednja. V, v okviru Riča Eka prejme pos, povzetke študij, ki jih objavi. Mi tudi objavimo vse povzetke študij. Eka to lahko um, potrdi v skladu z uredbo eh, Rič. Eh, ni nujno, da je vključeno celotno poročilo v študiji. Povzetki so lahko objavljeni, omejitve pa niso um, tajn, oziroma omejitev ni tajnost, ampak je omejitev v tem, da lahko um, naše konkurentje te podatke potem uporabijo. Mi moramo izvleči iz tega vse surove podatke, zagotovimo jih tudi več kot 90 odstotkov. In sprejeli smo odločitev, da zato, da se izognemo konfliktu oziroma možnosti konkurentom, da uporabijo te podatke, potrebujemo neko omejitev in to je potem bilo tudi razloženo v oceni. Določene dokumente smo objavili, tudi eh, celotne dokumente eh, in ne gre za to, da parlament ne bi smel imeti podatkov. Eh, v skladu z zakonodajo pa velja naslednje če nek konkurent lahko zahteva dostop do študije, moramo tudi njemu eh, zagotoviti eh, dostop. To bi to pomenilo in potem bi različna podjetja dobila te podatke. Moramo biti dosledni. To je bil razlog, eh, zakaj vse agregirane podatke, vse surove podatke damo na voljo določenih pa ne, predvsem tistih, ki zadevajo metodologijo. Merci. Za tous les cas, ça va bien que c'est un secteur qui va nous occuper longtemps. Eh, no, eh, transparentnost nas bo še dolgo zaposlovala, kolikor vidim. Eh, še gospod Url. Naj se spet obrnem na gospod Ivazi. Jose je želel razložiti naslednje. Pri vsaki individualni študiji mi zagotovimo povzetek študije in ta povzetek je dovolj poglobljen za uh, znanstveno spremljanje in nadzor. In IARC je uh, postopal enako. Naredili so oceno in ponovno oceno in celo nasprotovali so mnenju uh, eh, JMPR-ja. Uh, Eh, te ocene ne obsegajo samo nekaj stavkov ali nekaj strani, ampak je strani veliko. In moj prvi argument je, da znanost lahko nadzorujemo tudi prek povzetkov, ki se od leta 2015 objavljajo na stranih EFSE. Potem drugi argument, zakaj vsega tega ne objavimo, naprimer študijo o ekotoksičnosti. Razlog je v tem, kot je povedal že Hosej, da industrija zahteva, tajnost. Ne zato, ker bi šlo za zaupne podatke, ampak zato, ker eh, naši konkurenti tega ne bi smeli zlorabiti. In mislim, da je to eh, dober argument, ampak ali je dovolj dober ali je verodostojen argument. Mora pa o tem odločiti eh, družba ali Evropski parlament, javni interes in dostop do podatkov ali pa intelektualna lastnina. Mi moramo uravnotežiti ta dva vidika, ti dve javni dobrini, da zaščitimo ja, um, intelektualno lastnino in pa javno zdravje. In tukaj se je treba odločati uh, po vsakem primeru posebej, skupaj z odvetniki. Uh, mislim, da bomo v kratkem imeli eh, veliko več eh, možnosti, več transparentnosti, ampak določeni deli študij bodo še vedno eh, zaupni. No, še sam bi nekaj dodal. Trije neonikotinoidi so bili prepovedani, s tem se je ukvarjalo tudi sodišče. V prihodnje bo treba povezati to mnenje sodišča tudi s socioekonomskimi vidiki. E, in tukaj imamo vprašanja e, prava, ekonomije, e, človeškega zdravja. In morali bomo oblikovati jasno stališče v zvezi s tem na demokratičen način. Tukaj je parlament zauzel stališče opozicije. In ne gre za majhen primer. Mi se moramo tudi politično odločati. E, trenutna pravila bi morala biti spremenjena, izboljšanja, tako da bomo lahko se odzivali na take primere. Obstaja vprašanje, ko mi uh, potrebujemo podatke za to, da lahko oblikujemo svoje stališče. Um, imate kakšen razmislek na to temo? Da, zelo na kratko, gospod Portje. Sam bi rekel, da pregled, ki ga je na voljo dala EFSA od leta 2016 naprej, ti pregledi niso zagotovili dovolj informacij za oceno ekotoksičnosti. E, tukaj so predstavljeni samo določeni e, zaključki, e, določene ugotovitve sam sem pri surovih podatkih eh, našel stvari, ki niso bile omenjene. In tukaj vidim jasne omejitve. Ne razumem pa, zakaj eh, neka študija o živalih ne bi smela objaviti svoje metodologije, naprimer. Zakaj bi to moralo biti zaupno? EFSA to dal svoje poročilo, Zakaj torej to ne bi smelo biti javno dostopno? Tega ne razumem. Potem pa še ocene in pa razprave o tem, eh, eh, kaj z laboratorijskega vidika vključeno v študijo, to je tudi izključeno. Mislim, da tudi tukaj ne bi smelo biti eh, vprašanja zaupnosti. Ko sem sam vodil NTP, smo v vsakem primeru objavili surove podatke. Eh, o patologijah. Naprimer. Tako da so lahko ljudje to proučili tudi pri drugih patologijah. Ne vem, zakaj je to tako težko. Pa ne gre samo za Evropo, to se dogaja tudi v ZDA in drugod po svetu. Merci. Hvala. Uh, samo kratka reakcija strani EFSE. Hvala. Uh, gospod. Uh, Porque mislim, da ne moremo javno, javno financiranih študij primerjati s programom eh, NTP. Eh, in tukaj je res šlo za strah, da se ti podatki objavijo. Pa tudi ekonomska vrednost eh, investicij mora biti zaščitena. In ne moremo tega primerjati z NTP, ki je javno financiran ko uporabljamo pojem zaupnost, tukaj ne gre za tajnost, gre za to, da se zaščiti ekonomska vrednost neke investicije. E, pa ne gre za znanstveno odločitev, ampak za, za politično odločitev, ali bo to zaščiteno ali ne. Hvala. Evsa, ali vi ščitite industrijo? To je res neverjetno. To je neverjetno. Gospa Rivazi, prosim, če zaključite. Eh, imamo demokratično razpravo, tako da eh, vsak zagotovi odgovore na postavljena vprašanja. In eh, skupaj moramo razmisliti o tem, kako sistem izboljšati. Gospod Hansen v imenu Eke. Hvala, najlepša hvala še enkrat. Pojasnil bi situacijo glede uredbe Ričke, je tukaj identična. Znotraj zakonodaje REACH obstaja člen, ki zahteva od podjetij, da delijo podatke. Gre za načelo ena snov, ena registracija. Vsa podjetja, ki proizvajajo ali uvažajo enako snov v Evropsko unijo, morajo, se morajo skupaj prijaviti in potem tudi si delijo stroške za te podatke. To je pravna zahteva, zaradi katere imamo mi potem tudi nek analog tukaj. Pravni mehanizem, s pomočjo katerih se razdelijo stroški testiranja, um, se dodelijo na podlagi poročila o celotni študiji. In tisti, ki so vložili ta en milijon evrov, lahko zahtevajo od vseh drugih, ki bodo uporabljali te podatke, zato da eh, izpolnijo svoje informacijske zahteve in na tak način dobijo dostop do evropskega trga, da se torej delijo z njimi te stroške. Če bi mi objavili celotno poročilo študije, bi mi v agenciji EKA v bistvu izpodbijali namen zakonodajalcev. Namen je bil namreč ta, da tisti, ki plačajo za študijo, dobijo kompenzacijo strani tistih, ki želijo pridobiti enak dostop na trgu, ampak niso, niso naročili tega na začetku. No, sedaj imamo ta sistem, ko ne dobimo celotno poročilo o študiji od vsakega podjetja, imamo pa dostop do njega, če to potrebujemo. Vse informacije, ki jih dobimo, in to je tehnični eh, izraz, robust study summary. To je pripravila OECD ta izraz. Gre za neodvisno študijo rezultatov, ki je tudi strokovno preverjena mi objavimo 99,9 odstotkov teh podatkov, ki jih dobimo. Kdorkoli lahko torej opravi znanstveni, strokovni pregled teh informacij, ki jih industrija predala. Ne moremo pa izpodbijati dostopa do trga, ki je v Riču zapisan po načelu ena snov, ena prijava. Tiste tista podjetja, ki aktivno testirajo svoje snovi, zato da bi zaščitili delavce, državljane in okolje, dobijo odškodino od tistih drugih podjetij, ki niso testirala, pa želijo uporabljati to snov. Obstaja torej ekonomski mehanizem, ki je uh, vključen v uredbo REACH, zato da se to ne dogaja. Kot so povedali kolegi iz EFSE, tudi jaz mislim, da je objava teh podatkov nekaj, kar vsekakor lahko storimo. Eh, informacijska tehnologija to omogoča, sistemi za to obstajajo. To lahko storimo danes, ampak zakonodajalec se mora tako odločiti. Merci. Hvala, gospod Vojt. Ja, um, ja, Hvala lepa. Moje vprašanje se nanaša na nekaj, kar je povedal gospod Ulm. Namreč eh, dejali ste, eh, da objava teh surovih podatkov ni smiselna. Namreč, če je neka študija dobro ponarejena, eh, potem tega ne bi prepoznali iz surovih podatkov. Zanima me, kako narediti takšno ponarejeno raziskavo, ampak tega verjetno ne boste povedali. Poleg tega pa me zanima, ali ste že videli takšne porejene podatke, ali lahko to odkrijete in ali. Uh, bi bilo smiselno, da v študije vključimo tudi akademske raziskave, ki ne sledijo dobrim laboratorijskim praksam, ali ne bi to po pomagalo pri drugem aspektu? Yes, so thank you very much. Gospod Url, hvala. Objava surovih podatkov, poleg tega, da sledimo načelu transparentnosti, bi imela še eno prednost. Drugi znanstveniki, naprimer akademiki, bi lahko uporabili te surove podatke in eh, poiskali vzorce, ki jih zakonodajalec ni opazil. Zakonodajalec ni popoln, to so evropske agencije v eh, tem primeru, tam je seveda strokovno podkovana eh, skupina zaposlenih, ki jih podpirajo, drugi so strokovnjaki, ampak tudi oni lahko kaj spregledajo. FDA, Evropska agencija za zdravila, so se odločili drugače. Oni so podatke dali na voljo eh, akademikom. Akademiki lahko potem združijo te podatke in morda odkrijejo nekaj, kar je koristno za zakonodajalca. Zato je tako zanimivo, da objavimo te podatke na način, ki je brljiv eh, tudi preko računalnika, zato da jih lahko vsi uporabijo. Kar se tiče dobrih laboratorijskih praks, mi ne pravimo, da je ta certifikat znak za kakovost. Lahko najdemo kakovostne študije v skladu z temi standardi, lahko pa najdemo tudi nekakovostne. Oznaka GLB zagotavlja samo to, da bodo potem eh, na voljo um, ti podatki v surovi obliki, da jih lahko potem eh, naprej uporabljamo. Ampak to ni znak za kakovost. Ampak mi pregledamo oboje, to je tudi naša zaveza. Mi si ogledamo tako znanstveno literaturo, kot tudi eh, študije, ki jih je pripravila komisija. Če si ogledate oceno o glifosatu, lahko tam najdete tudi namik na to, da bi morali tisti, ki ocenjujejo tveganje, gledati tudi genotoksičnost fitofarmacevtskih sredstev. To smo našli v javni literaturi. To smo odkrili iz ocen ja, literature, ki je na voljo javno in ne samo iz študij, ki so jih pripravili tisti, ki sledijo dobrim laboratorijskim praksam. No, ampak moje vprašanje je bilo, ali ste kdaj opazili takšno ponarejene podatke. Ne, nismo. Ok, merci. Um... Hvala. Gospa Hojbuš. Ähm, Hvala lepa. Tudi moje vprašanje je podobno. V znanstvenem eh, časopisu Community Health and Epidemiology eh, je bil objavljen strokovni članek, kjer eh, je bilo izpostavljenih nekaj pomankljivosti pregleda EFSE, ko gre za glifosat. Tam piše, da naj. Eh, bi uporabili napačno eh, direktivo eh, OECD 116. V vprašanju 17 ste odgovorili, citiram, da je včasih potrebno upoštevati tudi interpretacije avtorjev in njihova osebna mnenja. No, tukaj pa se mi zastavlja naslednje vprašanje, gospod Url. Kako lahko rečete, da, je, da so smernice OECD-a nekakšno osebno tolmačenje ali osebno mnenje. Tega ne razumem. Um, mind, I, I the, the Bom odgovoril na to vprašanje. Smernice OECD-a so zelo jasne. Tukaj imamo dve možnosti. Ali primerjava trendov, ali pa kaj drugega. In avtori tega članka so tisti, ki so se odločili, da je potrebno eh, se odločiti za eno metodo ali drugo. OECD pa ne pravi, da je ena ali druga boljša. Jasna, jasno sporočilo smernice OECD-a pa je naslednje. Statistične metode morajo biti del oblikovanja testiranja. Torej, metode je potrebno predeliti, preden dobimo podatke, in eh, to je potrebno potem enako uporabljati kasneje. Avtori tega članka so opravili ponovno analizo ocene. Tudi v članku so navedli nekaj specifičnih elementov, ki jih tudi sami navajajo. In tam so zapisali, da gre za osebno mnenje čla, avtorja člankov in da to ni priporočeno v posameznih eh, smernicah OECD-a. -ja v tem članku torej jasno piše, da gre za njihovo osebno mnenje in da to ni napisano v smernicah OECD-ja. Tako da mislim, da je ta odziv v celoti pravilen. Tam tudi ni nič novega. Nekateri izmed eh, avtorjev tega članka so podali tudi povzetke, s katerimi se mi strinjamo in vse to je javno na voljo. Si. Hvala lepa. Gospa Juso, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vsem gostom. Jaz verjamem v neodvisnost znanstvenih eh, agencij in v njihovo odličnost. Sama najbolj poznam delovanje EFSE. Pripričana sem, da so tudi druge agencije zelo kakovostne. Ne bom govorila o glifosatu specifično, sem pa pripričana, da bi morali izboljšati transparentnost na različnih področjih. Če želimo spremeniti zakonodajo in to je mogoče, potem moramo izboljšati transparentnost. Nekaj bi rada dodala. Zanima me, ali je možno, da bi izboljšali pogoje za prijavitelje. Namreč postopki tukaj so zelo kompleksni, predvsem za MSP-je in vsi prijavitelji niso velike multinacionalke z ogromno sredstvi. V odboru Envi se pogosto pogovarjam z drugimi kolegi in me sprašujejo o tem vprašanju, pa ne vem, kaj bi odgovorila. IMA ima drugačen način postopanja. Oni sprejmejo prijavitele tudi preden pride do uradne prijave. EFSA pa tega ne počne na tak način. Direktor Eke je pravkar spregovoril o tem, kako se delijo stroški za podatke. Poleg tega smo slišali tudi to, da mora agencija pripraviti lastno poročilo, ampak ne vem, kaj je bolje. Kakorkoli že, do mene je stopilo ogromno ljudi, ki so želeli ogovoriti o tem. Pogovarjala sem se z nekom, ki je želel eh, registrirati pesticid, pa mora pripraviti veliko testov na vrtenčarjih. To je moral potem dati v zunanje izvajanje drugemu podjetju. Vi zahtevate teste, ki naj jih potem opravi drugo podjetje, morda konkurent podjetja, ki želi narediti prijavo. In to je zelo zapleten postopek, potem je tukaj še možnost pritožbe. Postopek lahko traja več let in za MSP je to zelo, zelo težko. Ta postopek, kot rečeno, je zelo dolg in zato um, potrebujemo enake standarde, enake postopke v vseh odborih. Potrebujemo enoten sistem, da bo lažje za vse prijavitelje. No, naj bo in da imamo tukaj paradoks. Mm. Naprimer, ko gre za majhna podjetja, imajo ta veliko breme in težave pri dostopanju do ustreznih podatkov. Eh, tako da bi res morali poenostaviti dostop. Zahvaljujem se gospe Ajuso za eh, njeno vprašanje. Mogoče bi lahko začeli s tem vidikom, eh, kar se tiče eh, zahtev, so te enake za vse in samo multinacionalke imajo mm, zadostna sredstva na voljo, da vse to izpolnijo. Eh, tako da je to pri postopku tudi treba upoštevati. Hvala. Hvala lepa, predsedujoči. Zastavili ste zelo občutljivo vprašanje. To ni eh, znanstveno vprašanje, ampak politično, kako bi lahko podprli MSP-je v primerjavi z postopki za več, večja mednarodna podjetja. Gospa Juso ima tukaj prav, namreč eh, zakonodajni eh, postopki in zahteve tukaj so zelo kompleksni. Zakaj želimo zaščititi ljudi in okolje na celovit način? Je pa res, da je potem MSP-jem morda težje slediti vsa ta pravila in smernice za pripravo dosjeja. Strani industrije vedno znova slišimo, da si želijo to, eh, da bi postopovali drugače. EMA ima tukaj določene eh, sestanke pred prijavo in naš pristop je drugačen. Zakaj? Tukaj imamo drugo zakonodajo. EMA v njihovi zakonodaji ima ta namen, da daje tudi na svete pred prijavo. Mi tega nimamo. Pa tudi uh, sredstva so drugačna. EMA ima približno 350 milijonov na leto, mi pa le 18. Tako da ne moremo eh, si privoščiti tega, da bi imeli na svete pred prijavo. Enostavno nimamo sredstev za to. Pa še tretji argument tudi pomemben. Biti moramo izjemno previdni, eh, da ne zbujemo vtisa, da bo EFSA izgubila svojo neodvisnost. Prav zato moramo najti način, kako bi oblikovali takšne sestanke pred prijavo. Ti morajo biti kar sedaj javni in transparentni, tako da ne bo tukaj vtisa, čež da industrija lobira pri EFSI, da bi bil postopek eh, zaključen na ta ali drugačen način. Torej, tri argumenti so tukaj: pravna podlaga, finančna sredstva in naša neodvisnost. Skupaj z Evropsko komisijo bomo na podlagi tega novega par, eh, parlamenta, seveda v sodelovanju s svetom in parlamentom, poskušali najti boljši način postopanja za MSP. In mislim, da je to izjemno pomembno, kot je povedala gospa Ajuso. Euh, Hvala, gospod Omarži. Merci. hvala. Mirnost eh, naše razprave in pa vaših odgovorov je v velikem nasprotju z skrbljenostjo državljanov. Eh, gre za škandal pri glifozatu in mi eh, tukaj v tem odboru vas moramo spomniti, da evropski državljani sprašujejo predvsem eno. Ali bo zaradi izpostavljenosti temu izdelku prišlo do obolelosti z rakom. Pa še drugo vprašanje. Vaši odgovori kažejo, da evropska zakonodaja organizira eh, kulturo skrivnosti. In mi bi morali iz tega potegniti zaključke, naprimer v političnih priporočilih, ki jih bomo naredili. Res je, da evropska zakonodaja eh, deluje po principu skrivnosti. Že same, samo delovanje evropskih institucij gre v korist eh, teh skrivnosti. Veliko je eh, povezav z industrijskimi lobiji. No, še nekaj bi povedal. Včasih imamo prav, ko se sprašujemo o zaključkih poročil EFSE. No, danes v Franciji imamo škandal s klordekonom. In sam sem prebral poročila EFSE iz 2015, 2016, tudi 2014 in ta poročila pravijo, da je pojavnost zelo majhna, zelo nizka. Vendar pa 92 odstotkov prebivalcev Guadalupeja in Martinika Eh, je bilo izpostavljenih te, tej snovi in v antilih danes obstaja velika obolelost za rakom kot posledica tega. Velika pojavnost raka je. To je eden največjih eh, sanitarnih škandalov v Franciji današnjega časa. Eh, EFSA. Uh, je na to odgovorila, da se je ta snov uporabljala v Franciji brez eh, dovoljenja Evropske unije. Tukaj gre za vprašanje eh, javnega zdravja in za nas kot odgovorne za to področje je pomembno, da vam lahko postavimo ta vprašanje. Eh, tisti, ki so odgovorni, pa bodo to odgovornost tudi morali prevzeti. Hvala, gospod Tarasona. Hvala lepa za to vprašanje. Začel bi kar z prvim delom, ko ste govorili o glifosatu. V oceni EFSE nismo govorili o karcinogenosti, ampak o vseh učinkih na zdravje. V zaključku EFSE smo ugotovili, da je toksičnost glifosata za zdravje ljudi eh, nekaj drugega, da to ni predvsem karcinogeno, ampak smo eh, drugače zastavili vrednosti toksikološke tukaj na tem področju. Pred kratkim smo objavili tudi primerjavo pri različnih uporabah glifosata, za katere je bil ta odobren v Evropski uniji. Tudi, ko gre za živila, ki so bila uvožena v Evropsko unijo iz tretjih držav. Tukaj smo pripravili oceno najhujšega primera in tam smo videli, da gre za 10 odstotkov toksiholoških vrednosti. Torej 10 odstotkov od referenčnih vrednosti, pri katerih je to še varno. Pripravili smo tudi oceno z eh, realnim spremljanjem podatkov, kjer smo gotovili, da je tukaj še vedno desetkrat manj, torej da imamo samo en odstotek referenčne vrednosti tukaj. To smo želeli povedati glede glifosata. Kar pa se tiče klordekona, tukaj je EFSA pripravila oceno o uporabi, ki je pač vključena v oceno aktivne snovi. Potem pa vsaka država članica v skladu z zakonodajo je sama odgovorna za oceno dejanskih eh, proizvodov in za oceno stopnje prisotnosti teh materijalov. Žal nimamo vseh informacij o tem primeru, z veseljem bi bil eh, v stiku z vami kasneje in pojasnil druge elemente ocena EFSE o aktivni snovi in o uporabi te aktivne snovi, pa je nekaj, kar moramo razumeti v povezavi z oceno držav članic, ki so tudi pristojne za izdajo dovoljenja za ta izdelek, za uporabo na različnih področjih. Tako da moramo gledati, ali je uporaba tega sredstva, ki ga omenjate, dejansko vključena v oceno EFSE. E, če ni bila vključena na tak način, potem mi tukaj nimamo pristojnosti. V bistvu sploh ne dobimo dosjeja o tem vprašanju, tako da res ne moremo ukrepati, ker preprosto nimamo podatkov. Imamo podatke za aktivno snov, ne pa za dejanski izdelek. Si de la réponse, ki, ki, ki l'incongruité, si voulez. De... Hvala, to kaže tudi na neskladnost. Uh ki obstaja in potrebo po tej razpravi, ki jo imamo. Gospa Neuchel, Marija Neuchel, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Danes dopoledne smo v odboru Envi videli predstavitev študije o izvajanju uredbe 1107-2009. Predstavitev te študije je bila zelo zanimiva in eh, veliko smo govorili o tem, da države članice Eh, imajo različne zmogljivosti, različno količino kadrov, različno možnost za kakovostno delo na nacionalni ravni. Imam dva, dve konkretni vprašanji za vas. Do sedaj je bila situacija taka, da si lahko podjetja sama izberejo državo članico, kjer želijo opraviti oceno tveganj. Zato imam konkretno vprašanje za EFSO. Ali ne bi bilo bolj smiselno, da bi eh, ta sistem predelali. Če pa že ohranimo ta sistem, kot je, potem bi moralo biti tako, da ni pravica podjedi, podjetij, da izberejo sami državo, ampak da EFSA določi, katera država sploh ima kapacitete za to in je zmožna pripraviti takšne tiste. Študija je pokazala tudi, da obstajajo razlike v kakovosti teh testiranj. Ali je EFSA kdaj opazila, da je kakovost iz posameznih držav članic zelo različna, da je neenotna? Namreč to ima seveda tudi vpliv na zdravje, na okolje in na splošno. Zanima me torej, ali ste opazili takšne razlike. Ne bom navajala imen držav to me ne zanima, zanima me samo, ali ste opazili takšne razlike. Pa še eno konkretno vprašanje. Iz študije Evropskega parlamenta je razvidno, da so države članice zelo obremenjene tukaj, da nimajo dovolj kadrov za ta testiranja in tako naprej. Mislim, da bi morali ta sistem res izboljšati, če ga bomo že ohranili. Ali ste razmišljali o tem, da bi te tri cone razdelili na več manjših con in da bi na tak način omogočili boljšo izmenjavo dela, da bi bile države članice manj obremenjene. Torej, to me zanima, ali ste razmišljali o tem, da bi te tri cone razbili eh, in to spremenili. Merci, um, Lefsa. Hvala, gospod Tarasona iz EFSA, izvolite. The, eh, the, uh, Hvala lepa, kar se tiče zmogljivosti držav članic. Edine informacije, ki jih mi imamo v EFSI, je samo ocena tih aktivnih snovi. Države članice ne izvajajo dejanske ocene. Prijavitelj poda vlogo eh, in v vlogi priloži dosi. Potem pa imamo pregled eh, teh rezultatov, strokovni pregled strani EFSE. Res je, na vseh področjih potrebujemo izboljšanje, kar pa se tiče države članice poročevalke, tukaj smo zagotovili harmonizacijo med državami članicami. Ni relevantno na koncu, kdo je eh, država članica poročevalka. Zakaj? Zato, ker imamo vedno še ta postopek na ravni EFSE. Pri vseh zaključkih EFSE eh, lahko vidite, da objavimo tudi dodaten dokument končne ocene in tega, kakšne priporočila imamo. V določenih primerjih priporočamo, da se izboljša naslednjič pri študiji več stvari, drugot pa manj. Torej, sistem, kar se tiče harmonizacije in enotne kakovosti, to je zagotovljeno, zato ker je vključena IFSA. Glede proizvodov, tukaj mi nismo vključeni v postopek, tako da ne moremo odgovoriti, ker nimamo nobenih informacij o zmogljivostih, ki jih imajo države članice to ni del eh, naše ocene. Mislim pa, da je res pomembno, da še enkrat izpostavim, da obstajajo razlike v kakovosti, eh, ampak to potem odpravimo, ker imamo ta sistem pregleda, strokovnega pregleda na ravni EFSE. Je pa res, da so zmogljivosti EFSE tudi omejene, to je omenil kolega. Eh, mi imamo 50 znanstvenikov, ki obravnavajo pesticide v okviru EFSE. Poleg tega koordiniramo tudi mrežo strokovnjakov v državah članicah, tam je približno 800 do 1000 strokovnjakov, ki so vključeni v te raziskave. EFSA je vključila različne strokovnjake iz uh, vseh različnih držav članic, tisoč strokovnjakov plus strokovnjaki iz EFTE. Torej, mislim, da imamo dovolj zmogljivosti za to, da preučimo vse, vsa področja. To je omenjal gospod Portjej prej. Seveda bi pa bili veseli povišanja sredstev. Ja, pardon, je, skuži, um, Marija. Marija, še dodatno vprašanje? Pravno. Ja, tri vprašanja sem zastavila, podali ste en odgovor, sama pa sem dala še dve dodatni vprašanji. Prvič, ali eh, si bodo podjetja v prihodnosti še naprej izbirala državo članico poročevalko, ali ne bi bilo bolje, da bi EFSA dodelila podjetju državo članico. Niste odgovorili na to vprašanje. Poleg tega niste odgovorili na to, kaj bi bilo smiselno, da bi te tri cone razbili na več manjših enot. Tri vprašanja, tri odgovore, prosim. Monsieur Hurle. Yeah, thank you very much. I try to support Jose to answer. Podprl bi Joseja in odgovoril na drugo vprašanje, ki ste ga zastavili. Mi nismo tisti, ki odločamo. Politično vprašanje in politična odločitev, ali naj imajo prijavitelji možnost, da si izberejo državo članico ali pa ne. Kar se tiče obnovitve odobritve, to eh, stori Evropska komisija, tam si ne morete izbrati države članice. Pri prvi prijavi pa lahko prijavitelj sam izbira, to je res. Ampak eh, to bi lahko spremenili, EFSA tukaj nima možnosti izbire. V bistvu ne vem, vse je odvisno od zmogljivosti v državah članicah celo Evropska komisija, če bi se oni odločali, bi morali upoštevati to, kje so strokovnjaki, ki so na voljo, kje je dovolj zmogljivosti. Kot je povedal Jose, po našem mnenju ni tako relevantno, kdo je država članica poročevalka, namreč na ravni Evropske unije mi vse pregledamo, pregledamo to prvo oceno in izvršimo ta eh, sistem medsebojnega strokovnega pregleda. Na tak način zagotovimo enotno raven kakovosti po mojem mnenju, torej ne bi bilo raz nobene razlike, če se tukaj odloča EFSA, komisija ali prijavitelj. Kar se tiče teh con, to je politično vprašanje. Tudi pri Refitu smo priporočili, da bi bilo dobro ta postopek spremeniti. Smiselno bi bilo, da bi imeli vse evropski postopek, ki bi bil eh, spremljan in usklajen torej da ne bi bilo teh treh con, ampak bi države članice seveda same sprejemale odločitve na podlagi harmonizirane baze podatkov, ki bi vključevala vse dokaze za vse cone v vseh državah članicah. To je naš predlog. To bi bilo bolje, kot pa da bi imeli manjše cone. Ampak kot rečeno, to ni naša odločitev, ampak odločitev komisije in so zakonodajalcev. Merci, monsieur Nurs, vous voulez compléter la. Gospod Nurs, želite dopolniti odgovore? Uh, um, Hvala. Slišali smo tudi dokaze, ki so jih navajali strokovnjaki. Bili so zaskrbljeni, ker pravijo, da vse države članice nimajo zmogljivosti, da bi izvajali, izvajale takšne preskuse in preglede. Tako da podpiram to, kar smo pravkar slišali. Smiselno bi bilo, če bi o tem razpravljali na evropski ravni, smiselno bi bilo izboljšati izmenjavo podatkov, tako da lahko sprejemamo boljše odločitve. Mi smo menili, da bi prišlo do spremembe, če prijavitelj več ne bi imel možnosti izbire. To je povezano s transparentnostjo in z obravnavo te problematike. Če dovolite, bi komentiral še enega izmed prejšnjih vprašanj glede MSP-jev. Predsednik, če dovolite. Tudi mi smo predlagali predhodna srečanja, tako da bi zagotovili pomoč MSP-jem. Tako bi lahko bolje pripravili študije, tudi to bi morali preučiti. Tudi izboljšano osnovo znanja smo želeli zagotoviti, tako da se bodo MSP-ji zaobjeli prek eh, trenutno veljavnih uredb, ko gre za nekatere nove snovi, recimo za nanosnovi, ki jih pro, večinoma proizvajajo MSP. -ji. Mislim, da so tudi tu na voljo ukrepi, ki nam lahko pomagajo. Hvala. Eh, hvala. Mislim, da je ta odgovor šel v pravo smer in nam bo tudi omogočil izboljšati naše delo. Gospod Bart Stas dobi besedo. Hvala, Hvala, predsednik. Rad bi se vrnil na svoje prvotno vprašanje. Kako je možno, da pridete do različnih rezultatov? Gospod eh, Portje, ko ste izvajali raziskave o glifozatu, ste na neki točki ugotovili, da je prišlo do nekaterih študij na miših in podganah, da gre za dokaze o nastanku tumorjev. In Eka se je odzvala, dejala je, da to priznava, ampak da rezultati niso koherentni. To mislim, da je bil odziv Eke. Kako se odzivate na to, gospod Portje? Zakaj vaše raziskave, vaše ugotovitve in vaši podatki so ali niso skladni? Question. Ja, to je še eno dobro vprašanje. Lahko vam samo povem, kako sem se zadeve lotil. Sistematično, do določene mere, sem želel preučiti vse, kar se je zdelo smiselno, razumno preučiti. Karkoli, kar se mi je zdelo, da bi lahko privedlo do pozitivnih rezultatov sem preučil. Zato sem se zadev lotev tako. Uporabil sem standardni test, tran test, ki se ga upona, uporablja tudi v ameriškem programu za toksikološke raziskave. Poznam takšne raziskave zelo dobro, ker sem sam pomagal razviti ta test. Na tem sem delal več let. Moja edina Domneva je bila, da so agencije preučile surove podatke, niso pa jih ponovno preučile, reanalizirale. Zanašale so se na analizo industrije. Industrija pa je uporabljala standardiziran Fisherjev preskus za primerjave, niso pa upoštevali testa trin. Trin pa je veliko močnejši preskus in eh, res bolj zanesljivo najde pozitivne rezultate, če so ti na voljo. Oba testa se dobro odrežeta pri napakah po drugi strani in eh, tu je možno izvesti klasifikacijo možnih lažnih pozitivnih oziroma, pardon, negativnih rezultatov. Eh, trin preizkus pa je pri tem veliko boljši. Smernici e COECD tu niso dovolj. In ne strinjam se z izjavo, da je na podlagi smernic OECD se treba odločiti, kako preučiti študijo, preden jo izvedeš. Mislim, da bi morale agencije zahtevati določen tip pa analize za študije na živalih in za vse klasične študije, ki se nanašajo na neurotoksičnost in reproduktivno toksičnost, ker gre za vedno iste type študij in na voljo so dobre primeri prak za izvajanje takšnih študij. Pri epidemioloških teksih, tek, tistih pa gre za drugačno naravo študij. Tu je treba upoštevati tudi populacije, tam je treba opredeliti teste vnaprej. Ampak agencije bi morale jasno zahtevati, da se je izvajalo določene vrste testov. Hvala. Merci, Hvala, gospod Hansen. Much, Najlepša hvala, predsednik. Rad bi se navezal na to, kar je povedal gospod Portier in bi podrobneje razložil, kaj smo storili. Država članica poročevalka, ki je pripravila prvotno poročilo o glifozatu, gre za naše nemške kolege, je ocenila podatke v svojem poročilu in ta ponovna ocena uporaba statističnih metod, ki jih je uporabil eh, gospod Portier, torej analiza Trin, je bila izvedena. Naši nemški kolegi so to opravili in eh, ocen, odbor za oceno tveganja je to tudi preučil. Tudi posebno sejo smo imeli s kolegi iz eh, IRK. Na tem srečanju smo razpravljali te statistične prijeme. In mislim, da smo imeli vsaj celovito razpravo o statističnih vidikih, vključno s statistikami o izvornih podatkih. In eh, to smo opravili skupaj s kolegi iz IRK. In ne vem, ali bi si drznil reči, da sem. Uh, v svoji karieri redko lahko uporabil svoje um, znanje kot matematik. Gre za znanje glede um, teorije verjetnosti. In, um, na nizozemskem in v Nemčiji sem uh, veliko učencev poučeval matematiko, predno sem se začel ukvarjati s temi vprašanji na evropski ravni. Če imate vprašanje in odgovore 1, 2, 3 in 4, potem lahko uporabite dva standardna pristopa. Poprečni pristop bo privedel do 2,3, medijana pa bo znašala 3. Gre za različne metodologije, ki pa, pri, upora, ki pa jih uporabimo na istem naboru podatkov. Ampak ali gre pri 2,3 in 3 za dokaj podoben rezultat, za isti rezultat morda celo, To je odvisno od konteksta. Ne bi se spuščal v statistične prijeme, v prijeme, ki jih uh, zagovarja gospod Portje in v tiste, ki jih izpostavlja dokument s smernicami. Vsi, vse te metode so same po sebi zadovoljive. Razlika je pač v tem, do kakšnih uh, ugotovitev vas privedejo te metode. Uh, Torej, za, gre pravzaprav za vprašanje, ali je končni rezultat 2,3 ali 3 znatno drugačen. Mi izpostavljamo, da je treba upoštevati tudi toksikološko znanje, ki ste si ga nabrali na podlagi izbranih podatkov, zato da ugotovite, ali so ti statistični rezultati zelo različni si ali ne. In v tem primeru res prihaja do drugačnega pomena gre za ugotovitev, da podatki niso najbolj jasni. Odbor za oceno tveganja je menil, da je na podlagi ocene trend nemogoče ugotoviti, da prihaja do jasnega pozitivnega trenda. Ampak opažajo pa tendenco, ki kaže na to, da se dogaja nekaj pozitivnega. Tako da naš pristop glede teže dokazov, naj povem, da če imamo eno študijo, ki je jasno pozitivna, lahko privede do tega, da je končna ugotovitev pozitivna, če tudi je na voljo veliko študij, ki imajo na voljo negativne rezultate. Težava pa je v tem, če rezultati pozitivne študije niso jasni. Zakaj? Če uporabljate povprečje, pridete do rezultata 2 in potem pač sklepate, da ni razloga za skrb. Druge statistične metode, recimo medijana, pa vam dajo povprečje 2,3 in to je nekoliko bolj pozitivno. Na to pa upoštevate te številke in upoštevate še kontekst ostalih podatkov. Na to se je treba vprašati, kako lahko razumemo te podatke. In tu nastopi ta pristop teže dokazov. In analiza trendov, rezultat 2,3, torej pravi, da nimamo razlage na voljo kakršnihkoli drugih dokazov, ki bi podprli to, kar smo razbrali na podlagi statistike. Veliko je dokazov, ki so na voljo v v drugih študijah, ki pravijo, da gre tu za ključe. Če uporabimo dve različni statistični metodi, je pač možno, da bo ena metoda privedla do bolj pozitivnih rezultatov kot druga. Tako da sedaj poenostavljam dela naših eh, kolegov iz odbora za ocena tveganja in nekakor ne želim eh, zmanjšati pomena razprav, ki so potekale na IRQ ali pa znanstvenega dela gospoda Portjeja. Vse to absolutno spoštujem. Ampak, ko zberete vse znanstvenike, ki so imeli dostop do vseh podatkov, ki so razpravljali skupaj s kolegi iz IRK, na podlagi tega pristopa o pomenu dokazov, lahko rečejo, da zadeve niso prepričljive, zato da bi lahko rekli, da so bili izpolnjeni kriteriji. Ampak ne pozabite, da so to iste osebe, ki so v zadnjih desetih letih klasificirale 285 snovi. Deset odstotkov teh snovi je bilo pozitivnih z vedika karcinogenosti, kar pomeni, da te osebe imajo nekoliko izkušenj glede tega, kdaj so dokazi jasni, kdaj so zadeve bolj ali manj gotove in kdaj so dokazi šipki in eh, ne moremo reči, da so izpolnjeni zelo jasno določeni kriteriji. Se res upravičujem, gospod predsednik, da sem si vzel toliko časa, ampak res se mi zdelo nujno potrebno, da to razložim. Tako da eh, bo jasno, da zelo spoštujemo delo gospoda Portjeja in eh, tudi zelo spoštujemo delo Jarka, Ampak eh, dokazi so zelo številni, dolge razprave so potekale strokovnjaki in eh, na voljo so tudi kriteriji, ki zahtevajo določene jasne izpolnitev določenih jasnih kriterijev, če želimo neko osnovo klasificirati. Hvala. Gospod Tarasona. Najlepša hvala. Res je, strokovnjaki EFSE in v strokovnem odboru uporabljajo jasne dokaze. Industrija je predlagala, da ne bi govorili o akutni dozi in pravijo, da ni učinkov, ki bi jih lahko upoštevali glede čim krajše izpostavitve. Glede EFSE in specifičnih študij pa je EFSA lahko analizirala vse podatke za vse kemikalije, za vse študije, samo tako, da je preučila surove podatke in prilagodila metode glede posameznih študij in na to na podlagi tega ugotovila, da je pri določeni študiji bilo na voljo dovolj dokazov za nevarnost pri izpostavljenosti. Na to je EFSA predlagala tisto, kar je tudi podprla EKA glede maksimalne doze izpostavljenosti. In eh, res je, treba je preučiti surove podatke in ocena. EFSE res poteka prek obravnave posameznih študij in posameznih eh, podatkov. EFSE na to pride do lastnih ugotovitev. Hvala. Ja. Gospod Portije. Well. Say, of... Mislim, da ni treba reči, da se z nekaterimi komentarji ne strinjam. Nekaj zadev bom izpostavil. Najprej, tako Eka kot EFSA sta zgrešili približno 40 do 50 odstotkov tumorjev, ki sem jih ugotovil sam. Nisem sicer videl vseh njihovih analiz, zdi se pa mi, da niso preučili čisto vsake študije glede raka na živalih. Kajti, ko uporabite test trin, dobite pozitivno povrednost ali pa pač ne. Potem uh, poenostavitev, enostavno poprečje ali pa medijana. To je velik, prevelika po, posplošitev glede na problematiko, ki jo obravnavamo sedaj. In ta argument, da nimamo doslednjih rezultatov trin na teh naborih podatkov, je subjektiven argument. Lahko bi odpravili enostavno analizo, zato da bi videli, ali prihaja do doslednega trenda metode za to so že dobro poznane. Predlagam samo, da bi morali poskušati opraviti to vrstne analize, zato da bi se odznali na takšno vprašanje. Ni dovolj, da na to odgovarjamo na subjektiven način. Potem, smernice imajo svoje omejitve, kot sem povedal tudi v vodoma. Kot znanstvenik se mi zdi, da so nekateri elementi ti bili uporabljeni neustrezno, zato da bi zanemarili nekatere pozitivne ugotovitve. Ne samo, ko gre za raka, tudi za številne druge elemente v dokumentih in to je treba popraviti. In OECD in druge smernice je treba pač enostavno popraviti. Če bi kot direktor EFSE e ali direktor neke druge agencije bil v tej situaciji, če bi nek znanstvenik me opozoril na to, te zadeve, bi sam zbral skupino neodvisnih eh, znanstvenikov, ki niso bili del teh procesov in jim vse skupaj predstavil. Na to bi znanstven odbor podal priporočilo in na to bi se sam posvetoval eh, z znanstvenim eh, odborom. Kaj ti drugače zadev ne moremo ustrezno obravnavati. Gospod Uril, še zadnji govorec na to temo. Yes, thank you very much and I, I really respect what... Najlepša hvala, gospod eh, Portieri, zelo cenim to, kar ste povedali. In eh, še zdaleč ne želim izpodbijati izvrstnega strokovnega dela, ki ste ga upravili tekom svoje karijere. Če si pogledate dokumente UECPA 17. decembra 2020, iz leta 2017, to gre samo za karcinogenost glifozata. Po mojem mnenju je to zelo podrobna preučitev dokazov, različnih eh, trendov dokazov. In eh, če dovolite, bi na koncu dejal, da to kaže na nekaj v osnovi čisto neznanstvenega. Gre za staro vprašanje glede statistične pomenljivosti v primerjavi z biološko relevantnostjo. V, tu gre za srč problema. EFSA, Kanada, UNCPR in tudi drugi, ki so prišli do podobnih ugotovitev, pravijo oziroma se sprašujejo, ali je to, kar vidimo na statistični ravni, biološko relevantno. In uh, gre za 100 študij, 500 znanstvenikov z celega sveta in pravijo, da biološki relevantnost ni pre, prepričljiva. In gospod Hansen je to želel izpostaviti. Ja, statistika je bila prepričljiva, ampak biološka relevantnost ni bila dovolj, da bi snod klasificirali na določen način. Tu govorimo tudi o plauzibilnosti in relevantnosti patoloških ugotovitev gre za prisotnost slezi, spremembe prionov in tako naprej. To dobro izpostavlja tudi poročilo UNCPA glede raka. Mislim, da moramo spoštovati vaše mnenje, ampak jaz bi to postavil pod vprašaj, ali res eh, strokovnjaki iz dveh evropskih agencij in posod po svetu ne spoštujejo teh načel, razen eh, VHO-ja. E? Um, ja, hvala za razumevanje, gospod predsednik. Občutek imam, da menite, da nisem preučil bioloških vidikov. Naj pa izpostavim, da sem se potrudil in posvetil temu, da bi maligne učinke na miših primerjal z mm, podobnimi spremembami pri človeku, Tudi lezije sem preučil in vsa povezana vprašanja. Sarkomi in maligni limfomi ne povzročajo v predhodni fazi lezi, tako da tega argumenta ne morete uporabiti. Vsi ti argumenti pa še vedno ne odvračajo od ugotovitve, da statistika ne podpira bioloških argumentov. Bi pa to lahko zelo enostavno popravili. Euh, gospa Rivazi, še enkrat želi besedo in potem še enkrat gospa Juso. Jaz bi se rada vrnila na vprašanje, zakaj smo danes tukaj eh, zbrani mi se trudimo in ščitimo varnost evropskih državljanov. Vse, kar sem dobila iz te izmenjave, je to, da te varnosti in javnega zdravja ne moremo zagotoviti. In če EFSA proučuje samo aktivne substance in to je zapisano v zakonodaji, eh, potem se lahko v državah uporabljajo proizvodi s številnimi eh, dodatnimi snovmi, stranskimi uh, snovmi. Za eno sredstvo ste ugotovili, da je nevarno. Ampak eh, več kot 186 proizvodov v Franciji vsebuje to snov. Imamo pa različne študije, nekatere uh, pravijo, um, da je to škodljivo, druge pa ne. Pa tudi agencije po evropskih državah so različne. Nekatere pravijo, da je snov škodljiva, druge pa ne. In eh, dejstvo je, da ne moremo zagotoviti javnega zdravja. Dimetoat je pesticid, ki ga je Francija uh, prepovedala za češnje. Zato, ker je povzročal toksičnost za otroke, ki so jedli te češnje. Francija je najprej to prepovedala, za njo še eh, Španija um, z nekaj razlikami, ampak zdaj uh, je to prepovedano povsod, razen mogoče v Bolgariji, pa tudi Turčija zdaj razmišlja, da bi to prepovedala. Tukaj Evropa ne igra svoje vloge pri harmonizaciji. Preveč stvari prepuščamo državam članicam. Države članice ocenjujejo zdaj proizvode. Eh, nekdo je rekel, da želi eh, več strokovnjakov. Če bi EFSA analizirala eh, vse snovi, potem bi seveda potrebovali več strokovnjakov. Pa še primer Eke. Eka pripravlja študije o biocidih. To je proizvod. Zakaj o biocidih lahko to pripravite, o pesticidih pa ne? Naprimer, klordekon, klordekon, je eh, naredil veliko škode v Antilih, v francoskih Antilih. Zakaj tam niste ukrepali? In pa uh, dovoljeni dnevni vnos, ki je dovoljen v vseh državah, ta je določen samo za aktivno snov, ne pa za proizvod. Imamo različne proizvode, seralin in druge. Uh, In lahko se zgodi, da je proizvod eh, stokrat bolj toksičen kot pa sama aktivna snov. In to je dokaz, da mi minimiziramo eh, geotoksične, genotoksične eh, in pa kancerogene učinke. Vi kot znanstveniki bi morali reči, da tako ne gre več naprej. Zakaj se ukvarjate samo z aktivno snovjo, ne pa s celim proizvodom? Tukaj res obstajajo velika eh, vprašanja, velike skrbi in lahko smo ugotovili, da na področju pesticidov ne ščitimo dovolj evropskih državljanov. Hvala, gospod Tarasona. Ah, merci. Glede ocene proizvodov, o tem se seveda odloča zakonodajalec, ampak eden izmed ključnih elementov, ki ste ga omenili pri oceni, pri prehranjevanju, gre za odstavljanje sestanke iz različnih snovi, iz različnih proizvodov. Tako da z vidika potrošnikov bi morali analizo upraviti na učinkoviti snovi in upoštevati bi morali tudi metabolizem. Zato so že na voljo znanstveni dokazi. Z vidika proizvoda kmeta in uporabnika je pomembno upoštevati izpostavljenost obeh zakonodaja zahteva določene študije glede akutne toksičnosti. Tega ne ocenjuje EFSA. Je pa to del naše, je pa to, pardon, del ocene držav članic. Gre za razpravo skupaj s predstavniki držav članic. Je pa pomembno razlikovati ocena aktivne, učinkovite je nujno potrebna tudi z vidika okolja, zaradi tega, ker lahko pride do nasneževanja iz različnih virov, proizvodov. Treba pa upoštevati tudi še vpliv na posameznika, tako da trenutno eh, ločujemo te dve oceni. Eno nas poteka na ravni Evropske unije, druga na ravni držav članic. Tako da to je zakonodajna osnova. Eh, če ne želimo, da bo tako tudi v prihodnje, bo treba zakonodajo spremeniti. Hansen, vložite. Gospod Hansen, želite, ampak zelo na kratko. Yes, to... Najlepša hvala. Samo eno izkušnjo bi podal na podlagi uredbe o biocidi. Tu gre tudi za element odobritve na ravni Evropske unije. Možno je zaprositi za dovoljenje za biocidni proizvod na ravni Evropske unije. Na to se rezultati pošljajo Bruslju, ki se na to odloči o odobritvi. Je pa pomembno, da imamo mestni korak, ko gre za odobritev aktivne učinkovine in za odobritev proizvoda. Treba je določiti mejo. Če bi določili mejo za nek biocid, torej za izpostavljenost proizvodu, potem bi pravzaprav prav dejansko uvajali odobritev proizvoda na ravni Evropske unije. Z vidika biocidov je torej zelo težko storiti kaj na umestni ravni. Če želimo določiti mejo samo za aktivno učinkovino, ne za proizvod, potem pa je treba opraviti pravzaprav skoraj da enako nalogo kot pri odobritvi na ravni unije. In tudi to je bilo skodišče komisije, ko je pripravljala ta predlog glede biocidov, ki je vseboval tudi element glede odobritve na ravni Evropske unije. Hvala. Madame Ayuso. Hvala, gospa Ayuso. Hvala, zelo kratka bom in eh, vrnila se bom na svoj prvi prispevek. Direktor Eke mi je nan odgovoril kot Ema tudi vi ocenjujete, oziroma zanima me, ali ocenjujete prosilca. Pa še rada bi odgovor na informacije, ki sem jih dobila. Eh, kar se tiče vretenčarjev, ali je treba prositi za preizkuse določeno podjetje, ali ima EKA svojo bazo podatkov pri teh poročilih, eh, tako da eh, je vse v redu, kar se tiče konkurence. To gotovo ni lahko. Hvala. Merci, monsieur Hansen. Yes, thank you. Um, yes, we Gospod Hansen. Ja, pri eh, Riču in biocidih smo upoštevali potencialne prosilce oziroma potencialne prijavitelje, tako v kontekstu uredbe REACH in eh, uredbe o biocidih, se morajo prosilci zavedati, kaj eh, pričakujemo od njih, zato da eh, lahko vodimo osebinske razprave. In glede drugega vprašanja, da, kadar zahtevamo preizkušanje v skladu z uredbo REACH, zahtevamo, da registrar opravi preizkus. Ko pravim mi, pač govorimo o tem, da gre za nalogo za eko v skladu z ričem. Če eka ugotovi, da prihaja do vrzeli v podatkih, potem eh, moramo obvezati tistega, ki želi registrirati snov, da izvede ustrezne preskuse. In še en komentar bi podal glede enega izmed vprašanj, ki se je nanašalo na vere. pri našem delu opažamo res velike razlike med državami članicami glede sredstev, ki so na voljo za programe za kemikalije. V končni fazi pa to ne vpliva na tip mnenja, ki ga podamo. Je pa to se kakor pomembno glede načina obravnave postopka sekretarjat mora nadoknaditi tisto, če se ne more zagotoviti države članice zaradi manj razpoložljivih virov. In mislim, da bi vsak eh, predstavnik agencije oziroma direktor agencije seveda v takšni situaciji zagovarjal več sredstva. Hvala. Gospa Guteland. Mikrofon. Och tack också till många av de kollegor som har tagit upp viktiga frågor här idag till Hvala vsem kolegom, ki so postavili eh, ta pomembna vprašanja, EFSI in pa drugim udeležencem. Vsa vprašanja so bila zelo pomembna. Ampak zdaj končno razumem, da moramo mi, zakonodajalci, pogledati, eh, kakšna je stopna uporabe določenih proizvodov v Evropski uniji. Torej, to je odvisno od nas, od mene in mojih kolegov in mi lahko spremenimo stvari. Eh, mi eh, moramo upraviti svoje delo, moramo pa imeti zaupanje v agencije, ki nam zagotavljajo podatke. In tukaj si ne smemo podajati eh, žogice. Vtis imam, da smo danes tukaj slišali določene predstavitve, ki kažejo na to, da ni bilo prave ocene strani EFSE. Vtis imamo, da obstaja tesna povezava med agencijo in pa industrijo. Prejšnji teden smo tukaj imeli strokovnjaka, ki nam je predstavil rezultate v zvezi z glifozatom. In v teh rezultatih smo lahko videli, da so rezultati prišli praktično direktno od industrije. Številke so bile točno take, kot jih je eh, predstavilo neko podjetje. In tukaj je šlo samo za kopijo. Zato eh, res nimam zaupanja. In ko vas poslušam, imam vtis, da eh, Eka dela malo po domače. Oprostite, če sem tako direktna, ampak prihajam iz Švedske. Pravite, da agencija ne more bistveno spremeniti stvari, eh, potem podajate neke izgovore, sama nisem zadovoljna in eh, rada bi, da bi imeli z vami resno razpravo mislim, da bi morali ukrepiti svojo neodvisnost. Gospod Url, izvolite. Yes, thank you very much for your comment. Hvala za vaše komentarje. Mislim, da je tukaj šlo bolj za željo, kot pa vprašanje. To, kar mene preseneča pri tej razpravi in kar se mi zdi čudno, je, da vedno, ko EFSA poda mnenje, ko je šlo naprimer za neonikotinoide, torej mnenje o nečem, eh, kar vidi del družbe kot pozitivno, zato ker so zaščiteni eh, čebele in drugi opraševalci, takrat eh, so zadovoljni z EFSO. In takrat pravijo, da je zanesljiva, da mora komisija takoj slediti EFSI-nemu mnenju. Eh, potem imamo pa druge primere, metanoidi, naprimer, ko EFSA poda znanstveno mnenje, pa jo takrat kritizirajo. Ali pa je en del družbe ploska, drug del pa ne. Ampak ko isti ljudje, isti ljudje v EFSI z istim znanjem, z istimi metodami, z isto neodvisnostjo pridejo do zaključka, Eh, naprimer eh, kot v primeru glifozata in so pri tem uporabljali metodologijo, ki obstaja že več let, pa to ne ustreza določenemu delu družbe, takrat pa jih so obtožujete, da smo blizu industriji in tako naprej. Mi smo zavrnili vse te obtožbe, vabimo vas eh, še enkrat, pridite v Parmo, lahko vam razložimo, kako delamo. In uh, lahko povem, da mi kot EFSA imamo najbolj strog sistem eh, preprečevanja na vzkrižja interesov od vseh evropskih agencij in oprostite vi od Eke, da to upravim v vaši prisotnosti. Naše delo popravljajo neodvisni strokovnjaki, ki služijo javnemu interesu. Zanima me, kaj eh, še lahko naredimo, da bomo vas tukaj v parlamentu eh, prepričali, tudi ko vam naši rezultati ne bodo všeč. Če vam politično naši rezultati niso všeč, potem EFSA naenkrat postane problem. Če pa vam je naš rezultat eh, všeč, potem pa je EFSA heroj. Pa uporabljamo vse čas iste procese in iste metode. Zato um, vas prosim, da ste do EFSA tudi pošteni. Hvala. Gospod eh, direktor, to je vsebina našega dela. Eh, eh, odgovore boste dobili decembra. O vsem vas bomo obvestili. In mogoče bi bilo primerno, če bi imeli tudi nek kolegi pravnikov, ki bi se s tem ukvarjali in ki bi bili neodvisni. saj razumemo vaša uh, mnenja, ampak vprašanje je, uh, da so pred nami veliki izzivi, imamo stvari, ki so stvar preteklosti, potem sedanjost in prihodnost in treba je zagotoviti uh, javno zdravje. Torej, obstaja še možnost za izboljšave pogledati je treba, kako so stvari potekale včeraj, kakšna je bila odgovornost in kako lahko to izboljšamo uh, za prihodnost. Hvala, gospa McIntyre. Um, thank you, chair. Um, mother... Hvala. Gospa Rivazi ima prav, ko pravi, da smo tu zato, da branimo in zagovarjamo državljane. Vsi imamo to pred očmi. Moramo pa tudi zagotoviti, uh, da eh, sprejemamo oziroma zauzemamo nek odgovoren pristop, eh, da ne eh, sprožamo alarma. In mislim, da obstaja želja pri nekaterih, da utemeljijo ocene potencijalno karcinogenih snovi na nevarnosti namesto na tveganju. In če bi se mi odločili, da bomo prepovedali vse potencijalno karcinogene snovi, bi prepovedali vse, tudi kavo, šampanjec, eh, golaž, pršut, belgijsko pivo, pomfri. Ljudem ne bi dovolili, da gredo na sonce, da se sončijo. Prepovedali bi tudi številne druge produkte in pa aktivnosti. In Zato moramo tukaj ohraniti eh, smisel za proporcionalnost. Zato moramo izhajati iz ocene tveganja. To je veliko bolj odgovorno, kot pa če prepovemo vse, kar je potencijalno karcinogeno. Merci, monsieur Omarji. Hvala, gospod Omarji. Je reviens sur l'affaire du. Bom še enkrat spregovoril o klordekonu in ho paralleli um, ki me spominja tudi na uh, glifosat. Če se spomnite, uh, so leta 1979 eh, menili, da ni dovolj, mm, dovolj dokazov, da se eh, eh klordekon. Eh, razglasi za nevaren. ZDA pa so to eh, naredile in danes eh, menite, da je eh, glifozat eh, potencijalno karcinogen. Eh, agencije v Evropski uniji pa pravijo, da nimajo dovolj dokazov. Seveda je v določenem trenutku težko vedeti in biti prepričan, ampak mi v evropskih pogodbah imamo zapisano načelo, in sicer je to načelo previdnosti. In e, to načelo vas mora voditi pri vašem delu. Če pogledamo vse, kar ste rekli, včasih sem imel občutek, e, da prevladuje e, logika zaščite ekonomskih interesov in pa industrijskih interesov bolj kot pa varnost evropskih državljanov. Ko obstajajo resni dvomi, in pomembni dvomi, kot so se izkazali v primeru glifosata, mislim, da bi moralo prevladati načelo previdnosti, ki je zapisano tudi v pogodbah. To mora veljati za vse, tudi za eh, priporočila, za tiste, ki potem sprejmejo odločitev, ali bodo eno snov prepovedali ali ne. Eh, hvala, boste odgovorili še na ti dve zadnji vprašanji. Prosim, gospod Ural, izvolite zelo na kratko. Mi, znanstveniki, lahko vam, upravljalcem tveganja, zagotovimo oceno tveganja in oceno negotovosti, ki je povezana s tem tveganjem. Ne moremo in ne smemo pa uporabljati tveganja, eh, previdnostnega načela v znanosti. To za znanost ne obstaja. To je družbena odločitev o tem, koliko tveganja ste pripravljeni sprejeti in koliko ne. To je odločitev politike, ne odločitev v znanosti. V znanosti vam lahko damo ocene in pa gotovosti in negotovosti po svojih najboljših močeh, ampak potem se mora politika odločiti, ali bo to sprejela ali ne. Takrat lahko pride uveljavo eh, načelo previdnosti in ne moramo pa mešati Eh, ti dve načeli. Sicer se bomo znašli v velikih težavah. Ta dva koncepta sta ločena. Vi, kot upravitelji tveganja, eh, morate včasih uporabiti načelo previdnosti. Znanost pa tega ne more uporabljati. Želite dopolnilo vprašanje ali pa dopolnilni odgovor? Izvolite. Klordekon ni dovoljen kot pesticid v EU. Ni dovoljen, ni bil odobren kot pesticid in prepovedan je bil že pred več kot desetimi leti. Ampak to je res neverjetno. Bom počakal, da si nataknete slušalke. Neverjetno je to, kar slišim. Martinik in Guadalupe sta v Evropski uniji. Torej, ne morete reči, da se klordekon ni uporabljal v Evropski uniji. To je uporabljala Francija. Odločitev Francije je bila to v okviru Evropske unije. In kar se tiče načela previdnosti, eh, ki ga je izpostavila kolegica Rivazi, ona ima prav. In ne moramo se strinjati z vami tukaj gre za irreverzibilnost tveganja. Še nekaj bi dodala, ampak res zadnjič. Gospod Ul, morate prebrati načelo previdnosti. V znanosti ga tudi lahko uporabljamo in sicer, ko gre za uh, irreverzibilna tveganja. ko vas eh, v okviru uredb prosimo za avtorizacijo določenih snovi, obstajajo tudi podatki, ki jih eh, ne eh, dobite. Obstaja vrzel pri podatkih, tako imenovani data gap. Ampak moramo se vprašati, kako lahko vi odobrite neko snov, če manjkajo številni podatki, naprimer o prehrani, o vodi in tako naprej če bi uporabili načelo previdnosti, pa bi rekli, dokler ne bomo dobili vseh podatkov od industrije, te snovi ne bomo avtorizirali. Tako bi lahko izvajali načelo previdnosti. Samo štiri eh, minute nam še ostajajo. Eh, gospod Hansen najprej dobi besedo za eno minuto. Hvala zelo na kratko bi odgovoril na obe temi. Eh, če ste te povezave z industrijo pripisali tudi nam v EKI, ehm, če lahko mi naredimo karkoli, da dokažemo, da to ni res. In če obstajajo dokazi, da smo eh, preblizu industriji, bomo to z veseljem sprejeli in tudi popravili vse, kar bo treba popraviti. Kar pa se tiče eh, načela previdnosti, eh, naj eh, povem, da nas je komisija prosila za pregled, mi lahko tudi prispevamo k temu, da bo uporaba načela previdnosti bolj jasna. In jasno smo analizirali uh, sporočilo komisije iz leta 2001, če se ne motim. Uh, kako eh, bi torej eh, z eh, boljšim izvajanjem načela previdnosti tudi bolje izvajali politike. Tukaj mislim, da je treba identificirati tiste primere, ko imamo veliko negotovost in tam bo treba potem pogledati, kakšne ukrepe bo treba izvajati. Gospod Nurs še dobi besedo za eno minuto, če lahko. Just wanted to end. Um narod no, bi zaključil tam, kjer smo začeli. Eh, razprava je bila kar burna in naše poročilo je bilo narejeno zato, da bi razprava postala manj burna, manj strastna, zato da bi se lotili eh, dejstev. Mogoče bi ob koncu svojih preiskav eh, spet pogledali naše poročilo in in eh, z veseljem bomo spet prišli sem in eh, se udeležili mirne razprave. Hvala. Eh, gospod Portije, želite besedo za zaključek? No, samo še jaz bom spregovoril. Hvala za to razpravo, ki je bila res bogata. Danes obstajajo problemi. Eh, obstajajo probleme z eh, rakom, probleme z reproduktivnim zdravjem in še številne druge probleme. Eh, potem prizadeti so organizmi, prizadeti so vpraševalci in to povsod po Evropi. In Ja, mislim, da bi se morali odzvati na skrbi uh, apikulture. To bo pomembno storiti danes in jutri. Mm, in to je podobno kot pri ljubezni, ko imate izjave o ljubezni in potem dokaze eh, za ljubezen. Mi smo v tej razpravi skušali zagotoviti določene racionalne elemente, eh, na podlagi katerih eh, naj bi potem potekala razprava. Eh, moramo pa kolektivno prevzeti odgovornost in vsi napredovati proti cilju, da bomo v prihodne za 500 milijonov evropejcev zagotovili javno zdravje, da bodo pili dobro vodo in dihali dober zrak. Najlepša hvala vsem da ste se udeležili naše razprave. Želim vam veliko uspeha v prihodnje, tako da se bodo stvari dejansko izboljšale za ljudi. Hvala eh, vsem za udeležbo, hvala tudi tolmačem za njihovo delo eh, in kot vidite smo na koncu zaključili celo minuto prej.